Mesdames, Messieurs, Gospe in gospodje, bodite mirni kot predsednik odbora. Imam danes omejeno vlogo, rad bi vam izrekel prisrčno dobrodošlico na tej javni predstavitvi našega odbora. Tu gre za bistveno pomembno temo in sicer proračun Evropske unije in mala in srednje velika podjetja. E, ta javna predstavitev je del letnega programa javnih predstavitev našega odbora za leto 2015. E, besedo bom dal dvema poslancema, ki sta pristojna za to področje, kolegoma Rubiku in Muresanu predtem pa uh, želim predstaviti program tega popodneva. Tu imamo dve okrogli mizi. Eh, najprej prva. Eh, tu gre za eh, podporo evropske politike eh, Eh, malim in srednje velikim podjetjem, kakšne so ovire za uspešno financiranje iz evropskega proračuna. V drugem delu eh, bodo govorniki eh, govorili o tem, kako je mogoče olajšati financire Evropske unije za MSP-je z višjim tveganjem. In v vključujemo seveda tudi mlade eh, podjetnike in eh, osredotočili se bomo tudi na eh, podjetnice. Besedo bom dal kolegoma Rubiku in Mirešanu za uvodne besede. Želim sem obetavno in spodbudno razpravo, kajti prepričani smo, da so MSP-ji pomemben vzvod za rast in zaposlovanje v vseh državah članicah Evropske unije. Gospod Rubik, boste vi začeli? Ja, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Našemu predsedniku bi se rad prisrčno zahvalil, kajti on se strinja z nami. Evropa bi na področju brezposelnosti lahko odločneje ukrepala in bolje analizirala možnosti ukrepanja z našim majhnim proračunom. Saj imamo na voljo samo en odstotek bruto eh, narodnega proizvoda in s tem moramo pravzaprav financirati razvoj podeželja, kmetijstva, mnoga druga področja in zaradi tega moramo pravzaprav tudi natančno pogledati, kje lahko Evropa pomaga. V preteklosti je obstajalo načelo eh, odločanja po eh, subsidijarnosti, se pravi odločanje blizu državljana je želeno, kjer pa to ni mogoče, se odločanje prenese na eh, višjo raven. Ta koncept subsidijarnosti so potem dopolnili s konceptom evropske dodane vrednosti. To pomeni, da odločamo samo uh, Eh, za državljane, če se s tem pravzaprav ponuja neka dodana vrednost. Novi pristop Evropskega parlamenta je, da se vprašamo, kaj izgubi državljan, če je premalo Evrope. In to je ključno vprašanje v Evropi. Evropska unija eh, namreč na mnogih področjih še ni sposobna nastopati kot eh, nekdo, ki eh, rešuje probleme. Dosti krat, eh, naprimer, se eh, probleme prelaga z nacionalne ravni na evroskupino, na Evropsko unijo, torej obstaja veliko Eh, teles, eh, kjer se spremajo demokratične odločitve in proračunski odbor Evropskega parlamenta ima veliko odgovornost in mora zagotoviti, da bodo sredstva, ki jih porabimo, dejansko koristile državljanom. Naš problem eh, v tem trenutku je tudi, da se v mnogih državah soočamo s situacijo, kjer potrošnja pravzaprav dobro deluje in socialna pomoč tudi da dovolj opore, premalo pa je ljudi, ki bi eh, bili samostojni, ki želijo zaposliti sodelavca, če pomislimo, da imamo v Evropi 25 milijonov MSP-jev in če bi vsak eh, obrat, vsako podjetje zaposlilo enega dodatnega sodelavca, bi s tem rešili problem brezposelnosti in zaradi tega se moramo bolj intenzivno ukvarjati z reševanjem teh vprašanj. V odboru za proračun eh, smo že začeli z nekaterimi pilotnimi projekti, eh, spodbuditi želimo tudi še nove projekte, pa naj bo to Erasmus za mlade podjetnike, to je bila naša pobuda ali pa Female eh, Business eh, Angels, eh, poslovni angeli eh, za ženske eh, in zlasti v času eh, migracij, ko prihajajo mnogi v Evropsko unijo, je dobro, če postanejo ti ljudje samostojni, tu imamo velik potencial in. To moramo upoštevati tudi pri proračunskih vprašanjih. Za nas je pomembno, da ustrezno postavimo v ospredje tudi dualno izobraževanje. Kaj je to? To pomeni, da eh, se tudi čim prej eh, začne s samostojnim delovanjem. Jaz vedno pravim, da sem že v eh, vrtu imel prvo kuhinjo, kjer sem s plastičnim denarjem kupoval plastične kumare. E, se pravi, tu sem že treniral in tudi v šolah e, je treba ponuditi e, možnost ustanavljanja podjetij, kjer učitelji skupaj z učenci ustanavljajo resnično podjetje. To pomeni, da se v razredu konkretno učijo in to velja seveda tudi za više stopnje, za študij in podobno mi moramo vedeti, da so seveda v Evropi zelo velike razlike tudi pri eh, vseživljenjskem učenju in mi moramo ljudi v Evropi eh, spraviti Eh, do tega, da bodo dobili dobre delovna mesta, dobro plačana delovna mesta, da bodo pač eh, zaposlovali ljudi, da bodo prevzemali odgovornost eh, in tu seveda potrebujemo ekstremne spodbude. In sedaj pa eh, Eh, k evropski ravni. Mi pravzaprav ne razmišljamo dovolj, eh, kakšne spodbude lahko damo, da se bo mlada ženska osamosvojila, da bo mladi podjetnik nekoga zaposlil. In na področju socialne varnosti moramo to tudi obravnavati samo uh, stojni. Uh, uh, pravzaprav tudi potem niso več delež te socialne varnosti in mi potrebujemo ustrezne mreže, kjer lahko ujamemo tiste, ki so neuspešni pri svojem podjetju. Se pravi, tu imamo celo vrsto eh, tem, eh, zavestno vas eh, pozivamo, bodite kritični, bodite konstruktivni, mi smo odvisni od dobrih zamisli in mi se radi učimo za to, da bomo delali boljšo politiko in v tem smislu predajam besedo kolegi Sikfredu Murešanu. Eh, skupaj z našim predsednikom želiva pač to temo ponovno spraviti v ospredje. Hvala. Eh, hvala lepa. Eh, predsednik, hvala lepa, Paul Rubik, kolegice in kolegi, dragi gostje, hvala lepa, da ste se nam danes pridružili, da uh, Eh, razpravljamo o eh, tej temi, eh, da razpravljamo o tem, kako lahko bolje podpiramo MSP-je iz proračuna EU. Kot mi vsi vemo, so, e, so MSP-ji hrbtenjača evropskega gospodarstva, predstavljajo več kot 99 odstotkov evropskih podjetij in tu gre za dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju. In to moramo tudi mi, politiki na evropski ravni, razumeti. Mi moramo razmisliti, katera orodja dam, naj damo na voljo MSP-jem, zato da bodo lahko poslovali eh, in kako bodo lahko bolje eh, profitirali od eh, največjega skupnega trga, se pravi trga Evropske unije. Mi se zavedamo seveda eh, finančne in ekonomske krize zadnjih petih, šestih let. Dostop do finančnih sredstev je bil zelo težaven in eh, zasebno financiranje se razlikuje od države do države. Eh, Evropska unija poskuša poseči in pomagati MSP-jem, ima nove programe, bolj prikrojena finančna sredstva, pa tudi prave spodbude. Javni Eh, sektor želi pravzaprav eh, ponuditi tudi eh, tvegani kapital, da se bolje financirajo MSP-ji v Evropi. Kako je treba zagotoviti financiranje? Torej, mi imamo nepovratna sredstva tudi v strukturnih skladih, ki se osredotočajo na vzhodno Evropo. In to je bilo eno izmed Eh, najbolj pomembnih orodij za investicij eh, v preteklosti. Vendar MSP-ji so tudi odvisni eh, od administracije v državah, od učinkovitosti administracije, od birokracije. Tudi o tem moramo danes govoriti. Koliko moramo zmanjšati birokracijo, kako lahko olajšamo dostop MSP-jev do finančnih sredstev iz evropskega proračuna. Kot veste, Eh, bomo danes popovdan govorili o programih, o skladih, ki so eh, na voljo v okviru programa Kosme. Eh, prvotno je bil to tudi program eh, dajanja podpor nepovratnih sredstev in eh, sedaj se seveda vsi soočamo s krizo in proračun Evropske unije je tudi omejen in mi stalno razmišljamo, kako lahko povečamo učinke omejenih finančnih sredstev, ki so nam na voljo in zaradi tega Eh, če dalje bolj uporabljamo druge finančne proizvode, finančne instrumente, ki imajo lahko večji učinek za gospodarstvo. Eh, v zadnjih mesecih smo veliko razpravljali eh, tudi o Evropskem skladu za strateške naložbe, to je Junkerjev načrt. To je nekaj, kar morajo seveda opaziti MSP-ji. 300 milijard evrov naj bi bil pravzaprav Eh, eh, ta program eh, obsežen in 25 milijard je namenjenih MSP-jem, to je seveda precejšen znesek in danes bomo poslušali govornike in slišali bomo, kako se organizirajo za to, da bodo počrpali pravzaprav sredstva, ki so na voljo v skladu z Junkarjevim načrtom. Slišali bomo tudi kakšne zgodbe o uspehu, Eh, obstajajo kakšne uspešne zgodbe financiranja iz evropskega proračuna. Eh, obstaja veliko uspešnih, eh, uspešnih projektov, energija, biomedicina in druga področja. In ti so bili omogočeni zaradi finančne podpore iz evropskega proračuna in o tem moramo več govoriti tudi v naši javnosti zaradi oblikovanja javnega mnenja. In to je tudi danes dobra priložnost. E, torej imamo e, dva kroga, prvemu bo predsedoval e, oziroma drugemu bo predsedoval Paul Rubik, prvemu jaz. Imamo zelo dober seznam govornikov. Hoteli smo pravzaprav slišati čim več novih idej, imeti odprto razpravo. In zaradi tega smo tudi povabili predstavnike gospodarskih zbornic Eh, podjetnike, predstavnike eh, tveganega kapitala, komisije, eh, Evropske investicijske banke in tako naprej. Ne želim sedaj več odlašati, preidemo k prvem krogu razprave. Tu bomo pravzaprav razpravljali o instrumentih, o urodjih, ki eh, so sedaj na voljo v evropskem proračunu za podporo MSP-jev. Eh, torej, ocenili bi eh, ta urodja, kako jih lahko izboljšamo. V drugem delu pa bomo razmišljali o povsem novih urodjih in instrumentih. V prvem krogu bodo pač govorniki dobili 8 do 10 minut za uvodne besede, potem bo pa sledila razprava. Najprej za Evropsko komisijo, eh, gospa Kristin Schreiber, direktor eh, v eh, GD Grow, Rast, direktor za program Kosme. Prizadeva si za konkurenčnost podjetij, MSP je razložila bo, kakšni so mehanizmi financiranja MSP-jev iz programa Kosme. Hvala lepa, da ste tukaj z nami. Thank you. Euh, euh, gospod predsednik euh, Artui, gospod Murešan, gospod Rubik, vesela sem, da sem danes tukaj z vami, da vam dam eh, kratek pregled eh, nad tem, kaj delamo in kako pomagamo MSP-jem v okviru programa COSME. Eh, Rada bi tudi povedala, kaj smo se naučili iz eh, preteklosti. To so bila zastavljena vprašanja. Na kratko naj najprej spomnim, Eh, kakšen je naš temeljni okvir. Izboljšanje konkurenčnosti podjetij je nujno potrebno, če želimo zagotoviti eh, pametno, vključujočo, trajnostno rast in slišali smo, eh, MSP-ji so hrbtenica našega gospodarstva in predstavljajo pravzaprav večino podjetij. Vsi poznamo akt o malem gospodarstvu in to je pomemben okvir za MSP interesa pa je na evropski ravni in tudi v državah članicah. S tem smo poskusili zagotoviti boljše okolje za uspešnost MSP-jev za ustvarjanje delovnih mest in eh, to je pravzaprav naš glavni cilj, eh, ko podpiramo podjetja. E, torej akt o malem gospodarstvu e, želi e, zagotoviti bolj enostavno zakonodajo za MSP-je, želi omogočiti dostop MSP-jev do novih programov, preprečevati birokracijo, želi pravzaprav zagotoviti MSP-jem dostop do javnih naročil in podobno. Eh, kar zadeva proračun, eh, torej mi smo se eh, zelo potrudili v pripravah na tekoči večletni finančni okvir, zato da odpremo programe za MSP-je. Mi smo olajšali pravila, hkrati pa imamo nove programe za MSP-je. E, e, e, Eh, Evropski eh, sklad za eh, strukturne naložbe bo tudi investiral v MSP-je, v nizkooglično gospodarstvo in mnoge naložbe bodo koristile MSP-jev. Obzorje 2020 predvideva 9 milijard za MSP-je in zlasti je to namenjeno inovativnim rešitvam. Torej potrebujemo nove pristope, nove zamisli v MSP-jih in Mm, Marko Malakane, eh, ki je eh, moj kolega iz eh, agencije EASME, e. se bo potem še osredotočil na detajle. E, torej, kot rečeno, e, imamo program, ki je namenjen konkurenčnosti MSP-jev, to je COSME. COSME se osredotoča na štiri področja, e, ki so hrbtenica akta o malem gospodarstvu. Dostop do financ, do trgov, izboljšanje okvirnih pogorev in podjetništvo. Dostop do financ to pokriva 60 odstotkov eh, programa Kosme, se pravi, to je velik eh, delež. Tu gre eh, za težaven dostop do posojil, to je glavna težava za MSP-je. Pomembne so jamstva in ker jih pa Kosme daje, smo lahko mobilizirali 20 milijard posojil za MSP-je mi se poskušamo odzvati na potrebe MSP-jev in lahko vam nekaj, nekaj povem, kar je zelo zanimivo. Povpraševanje je zelo visoko in presega razpoložljiva sredstva. Očitno to dobro deluje. In v drugem delu bomo seveda tudi govorili o težavah eh, in sicer, da nimamo dovolj sredstev za povpraševanje, s katerim se soočamo. Eh, potem Junkerjev eh, naložbeni načrt. Eh, bo dopolnil eh, kosme. Potem eh, drugič, dostop do trgov 21 odstotkov, se pravi, to je ta drugi veliki kos 25 odstotkov MSP-jev posluje v drugi državi članici Evropske unije in kosme daje potrebno podporo evropskim podjetjem Eh, in pomaga vzpostaviti poslovne povezave zunaj lastne države in pomaga tudi pri izvozu zunaj Evrope. Eh, komisija seveda se ne more neposredno obrniti na evropske MSP, je to tudi ni naš cilj. Mi se zanašamo na lokalne posrednike in uh, Eh, poslovne organizacije, nekateri so tukaj, oni poznajo svoje lokalne MSP-je, govorijo njihov jezik, poznajo njihove potrebe. In oni tudi nudijo konkretne storitve uh, eh, MSP-jev in uh, s tem vzpostavljajo regionalno podporo. Enterprise Europe uh, network eh, je zelo pomembno orodje, ima 600 uh, eh, uradov v Evropski uniji, pa tudi zunaj nje. Pred kratkim smo odprli urad v Peruju. Ta poskuša najti partnerje v Evropski uniji in tudi v sodelujočih državah. To mreža nudi storitve in uh, se opira tudi na obzorje uh, eh, 2020 in tudi uh, strukturne in investicijske sklade. Sedaj seveda ne morem iti v detalje, vendar pomembno je, da vedno vključujemo vse deležnike in politike po Evropski uniji, ki oblikujejo politike in ki imajo možnost zmanjševanja birokracije eh, vsakoletna skupščina MSP-jev eh, je pravzaprav eh, možnost eh, za izmenjavo dobrih praks eh, in, in eh, ta mreža torej zelo uspešno deluje. Letos bo skupščina v Luksemburgu od 18. do 20. novembra pod eh, vodstvom eh, Eh, velike vojvodine eh, Luksemburga. Eh, potem obstaja tudi letni pregled uspešnosti MSP-jev, ta ponuja pravzaprav informacije iz držav članic in na tej skupščini bo ta letni pregled tudi predstavljen. In tako kot vedno so poslanci iz Evropskega parlamenta prisrčno povabljeni na ta dogodek za leto 2016 eh, želimo iz eh, kozme spodbujati modernizacijo evropskih podjetij, želimo eh, pomagati MSP-jem povečati svojo konkurenčnost. In četrti fokus programa Kosme je podjetništvo. Bilo je že omenjeno, da obstaja v ustvarjanju novih podjetij velik potencial za delovna mesta za rast. E, in Evropska unija ni tako dobra kot naši e, konkurenti, zlasti ko, e, na, ko naprimer ZDA. Mi moramo ozaveščati ljudi, to smo pa tudi omenili, imamo naprimer aktivnosti kot Erasmus za mlade podjetnike. Imamo pilotne projekte, uh, na pobudo Evropskega parlamenta dobivamo eh, pozitivne odzive. Eh, ta eh, program je zelo priljubljen. V tem programu smo podpirali 1700 izmenjav, se pravi Erasmusa mlade pojetnike in naš cilj je 2000 izmenjav na leto. Kaj smo se torej naučili in kaj so naši naslednji koraki? Kosme sedaj deluje 18 mesecev. V primerjavi s pre, eh, prejšnjim programom CIPOM vidimo, da je popraševanje če dalje večje. Se pravi, popraševanje po finančni podpori pa ne le po tem. Eh, prvi nauk je enostaven. Obstaja potreba po specifičnem eh, programu za MSP-je. Mi vemo, da ne potrebujejo zgolj sredstev, potrebujejo tudi eh, eh, proporcionalno zakonodajo, boljše okvirne eh, pogoje in mi smo se že pogovarjali o tem, kaj je proporcionalna zakonodaja in seveda potrebujejo boljše delovanje finančnega trga, eh, kjer bodo pač dobili kapital in posojila. Pristop kosme eh, temelji pravzaprav na. Eh, izkušnjah iz eh, prejšnjih programov, torej mi tu nudimo konkretne storitve, jamstva za posojila in podobno. Eh, to pomeni, da se oblikujejo bolj, bolj prikrojene rešitve. Torej mi dajemo jamstva za posojila in tvegani kapital za MSP-je. Tu gre za 24 milijard evrov za obdobje 2014 do 2020 eh, in upam, da bomo lahko podvojili in ponovili eh, uspeh predhodnih programov. 31. decembra 2014 368 eh, tisoč podjetij je dobilo podporo iz programa SIP. In Eh, tu je šlo torej za tvegani kapital in za jamstva za poročila. Se pravi, eh, eh, učinek z voda je bil dejansko impresiven. En evro iz evropskega proračuna zagotavlja 30 evrov posojil, se pravi, multiplikator je 30 seveda so potrebni e, finančni posredniki. E, mi smo podpisali pogodbe s šestimi posredniki v petih državah in mi vidimo, e, da je interes institucij, ki financirajo MSP, zelo velik mi smo imeli tako imenovane eh, dneve eh, financiranja MSP-jev, eh, tu smo delali promocijo, mnogi so sodelovali in zadnji dogodek je bil v Rigi, ki smo ga organizirali skupaj s predsedstvom. Mi koordiniramo tudi naše instrumente z drugimi evropskimi instrumenti. Drugi nauk. Mi moramo usklajevati eh, našo podporo za MSP je s vsemi drugimi evropskimi programi, če želimo razviti sinergije. Mi smo tudi omenili obzorje 2020, eh, torej eh, tu je popraševanje preveliko, pravzaprav ta program je zelo uspešen. dejstvo je, da pregledujemo tudi eh, programe za financiranje eh, in tretji nauk, mi moramo vključiti vse relevantne akterje. E, zato, da se približamo MSP-jem, moramo seveda tudi e, vključiti posrednike, kot so banke, organizacije za podpore lokalnega poslovnega sveta in tako naprej. Samo, če e, vključimo lokalne deležnike, smo lahko uspešni. Mi seveda poskušamo še naprej zagotoviti Eh, sinergije in dopolnjevanje med različnimi eh, vire financiranja v Evropi. Eh, pomembno je pravzaprav, da deležniki poznajo komplementarni značaj instrumentov. Toliko torej o programu. Kozme, hvala lepa za pozornost. Yes, thank you very much for this broad Ja, najlepša hvala za ta obsežen pregled. Natančno to smo potrebovali kot osnovo za našo razpravo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Darju Skanapijeku, eh, ki je podpredsednik Evropske investicijske banke in je odgovoren tudi za majhna in srednje velika podjetja eh, v skupini oziroma v eh, banki EIB. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedajoči, dame in gospodje. V veliko veselje mi je, da lahko danes pregovorimo o finančni podpori za majhne in srednje velika podjetja v Evropski uniji. Od takrat, ko ste se danes zbudili, pa eh, do trenutka, ko ste prišli na to sejo, eh, ste se najbrž srečali z več od 21 milijonov majhnih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji. Mogoče ste zatrkovali v eh, majhni eh, pekarnici, vsaj upam, da ste to storili. Mogoče ste uporabili nekaj aplikacij na vašem eh, pametnem telefonu, ki so jih razvili mladi podjetniki. In če ste se pripeljali z avtom, potem so številne dele tega avtomobila izdelala majhna in srednje velika podjetja. Majhna in srednje velika podjetja v Evropi zaposluje skoraj 90 milijonov ljudi in, pro, in zagovatavljajo eno od treh eh, delovnih eh, mest v zasebnem sektorju. K eh, gospodarstvu prispevajo skoraj 3,7 uh, biljona. Ampak majhne in srednje velika podjetja se srečujejo s težavami uh, z zagotavljanjem finančne podpore in sicer zaradi nepopolnosti uh, evropskega trga. Poleg tega Eh, je ta finančna vrzel eh, povezana tudi z eh, preveliko odvisnostjo majhnih in srednje velikih podjetij od financiranja v obliki posojil strani bank. Podatki kažejo, da, davčna, da bančna posojila predstavljajo več kot 20 odstotkov bilanc majhnih in srednje velikih podjetij, torej to je dvakrat toliko kot v velikih podjetjih in ta številka je še toliko višja v bolj občutljivih eh, gospodarstvih Evropske unije, kjer je finančni sistem manj razvit. Seveda je na to močno vplivala tudi kriza. Takrat eh, so bile banke pripravljene sprejeti manj tveganja in zaradi tega je finančna podpora za majhne in srednje velika podjetja še v veliko večji meri upadla. In ta uh, trend uh, se uh, pojavlja v različnih državah članicah, medtem pa so med državami članicami tudi zelo velike razlike. Evropa uh, se na to odziva predvsem na dva načina. Skuša umiliti uh, tveganja, ki bankam trenutno preprečujejo, da bi zagotavljala več posojil, uh, naprimer z delitvijo tveganja in z uh, mehanizmi uh, zagotavljanja jamstev. Eh, hkrati pa eh, poskuša oživiti financiranje kapitala in sicer z eh, razvojem oblik finanč, alternativnega financiranja. Tukaj mislim predvsem na Unijo kapitalskih trgov. Oba ukrepa se morata izvajati hkrati. V nasprotnem primeru bo eh, finančni sistem Evropske unije ostal močno osredotočen na eh, bančno eh, finančno podporo. Vsi se zavedamo, da je Evropska centralna banka izvaja številne ukrepe od leta 2010 naprej. Gre za izredne ukrepe. V evropski bančni sistem oziroma v bančni sistem evroobmočja so sprostili eh, neprimerljive zneske likvidnosti in sicer z eh, dvojnim ciljem, da bi se izognili sistemskemu eh, likvidnostnemu tveganju in da bi posredno podprli zagotavljanje finančnih posojil. Vendar pa se je pokazalo, da je potrebno ukrepiti eh, bilance eh, bank, eh, finančne izkaze bank in pa ukrepiti njihovo sposobnost posojanja. Pri tem je potrebno, se je potrebno osredotočiti tudi na natančno določene ciljne skupine. V povezavi s tem so zaključki poročila iz leta 2014, gre za poročilo delovne skupine eh, na eh, temo eh, zagotavljanja kreditnih jamstev, so ti zaključki pokazali, da so potrebna jamstva za majhna in srednje velika podjetja. Naj vam povem še, kaj trenutno počne Evropska investicijska banka, da bi podprla majhna in srednje velika podjetja. Zagotavljamo eh, oziroma igramo pomembno anticiklično ulogo v podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Zagotavljamo jim financiranje, eh, poskrbimo za prevzem tveganja, zagotavljamo jamstva, kapital in tako naprej. Pri tem uporabljamo posrednike. In v letu 2014 je skupina Evropske investicijske banke zagotovila eh, financiranje za majhna srednja velika podjetja v višini 25 milijard evrov. Zatem smo podprli 285 tisoč eh, mikropodjetij in eh, pomagali obdržati 3,5 milijona delovnih mest. Poleg tega smo se sredotočili na dva pomembna uh, politična instrumenta, da bi zapolnili um, tržne vrzeli, ki sem jih ravno kar omenil. In sicer gre za mehanizem delitve tveganja in pa za ulaganja uh, eh, tveganega kapitala. V okolju, v katerem eh, banke ne želijo posojati, se uporabljajo uh, scheme. Uh, posojilnih jamstev eh, kot neposredni instrument eh, za zagotavljanje boljšega dostopa eh, majhnih in srednje velikih podjetij do finančne podpore. Nekateri izmed teh schem pomagajo pri premustitvi finančne vrzeli za zagotavljanje sredstev majhnim in srednje velikim podjetjem. Gre za jamstvo, ki ga zagotavlja zunanji deležnik. Na ta način želimo zagotoviti več posojil. No, naj vam navedem eh, primer. Eh, zadnje ocene organizacije OECD eh, na temo 14 držav članic Evropske unije kažejo, da je bilo za te scheme namenjenih 200 milijard evrov v obdobju 2007 do 2013. In eh, učinek tega financiranja bi lahko bil tudi desetkraten, eh, ko gre za financiranje majhnih in srednje velikih podjetij. Evropska investicijska eh, banka um, vključuje tudi Evropski investicijski sklad, ki je temeljni, uh, temeljni ulagatelj v uh, tvegani kapital in v jamstvene instrumente poleg lastnih sredstev eh, upravlja tudi za sredstvi Evropske investicijske banke, eh, kot tudi za sredstvi eh, tretjih strank, vključno z Evropsko komisijo. Jamstveni instrument Evropske unije za majhna in srednja velika podjetja je zagotovil 19 milijard posojil za več kot 367 tisoč majhnih in srednje velikih podjetij. Poleg tega uh, smo v okviru programa COSME eh, in INOFIN uh, zagotovili uh, jamstven instrument uh, in uh, tudi v okviru programa Obzorje 2020 uh, in sicer v trenutnem obdobju proračunskega programiranja. V letu 2014 je Evropski investicijski sklad zagotovil uh, prevzem uh, tveganja v višini več kot 1,6 milijarde, kar je zagotovilo 5,6 milijard evrov novih finančnih sredstev za majhna in srednja velika podjetja. Sveda je potrebno razlikovati med eh, vertikalno delitvijo tveganja in pa horizontalno ris, eh, delitvijo tveganja. Pri horizontalni eh, delitvi eh, tveganja je izpostavljenost majhnih in srednje velikih podjetij razdeljena v različne eh, stopnje. Eh, glede na uh, sposobnost eh, prevzema eh, tveganja z strani uh, javnih in pa zasebnih vlagateljev. Javna sredstva uh, so pri tem namenjena uh, tistim ravnem financiranja majhnih in srednjih velikih podjetij, ki so spostavljena večjemu tveganju. Lastninjenje eh, pri tem predstavlja eh, dober primer vertikalnega eh, prevzema tveganja. Ta projekt se počasi razvija in Evropska investicijska banka bo še naprej podpirala ta trg z številnimi izzivi kot neposredna vlagateljka in z zagotavljanjem jamstev za vse druge vlagatelje. Lansko leto je Evropska investicijska banka oziroma skupina Evropske investicijske banke uložila in zagotovila eh, skoraj 2,5 milijarde eh, za lisninjanje majhnih in srednje velikih podjetij v Španiji, Italiji, Nemčiji in na Polskem. Tukaj ne ponovim sporočilo številnih eh, centralnih bank, kot tudi Evropske centralne banke. Vsak učinkovit finančni sistem potrebuje dobro zasnovan eh, sektor lisninjanja. In če primerjamo, kakšna je situacija v EU in ZDA, vidimo, da lahko še veliko stvari izboljšamo. Dodaten eh, primer eh, jamstvenega pristopa je pred kratkim sprejeta pobuda za majhna in srednje velika podjetja, ki omogoča inovativno uporabo sredstev iz eh, strukturnega in pa investicijskega sklada za zagotavljanje prevzema tveganja. Eh, to je projekt, ki eh, uspešno poteka v Španiji in na Malti, kako tudi v številnih drugih državah članicah. Sedaj pa naj pridem k eh, kapitalu, ki je ključnega pomena. Prišlo je do močnega upada v finančni krizi in Evropa se od tega še ni opomogla. Kljub temu pa podatki. Pri tem pa podatki ča, kažejo, da je Evropska unija le na 14 odstotni stopnji v primerjavi z ZDA, ko gre za zagotavljanje kapitala. Poleg tega eh, so eh, sredstva še zmeraj eh, le na polovici ravni izpred predkriznih let. V letu 2014 je Evropski investicijski sklad vložil 1,7 milijarde evrov eh, v tvegani kapital in eh, v zasebni kapital in s tem, smo, in s tem je zagotovil 8,2 milijarde evrov dodatnih sredstev za zasebni sektor. Prevzem obveznosti strani Evropskega investicijskega sklada v letu 2014 znaša 14 mm, odstotkov eh, celotnih sredstev za tvegani kapital v Evropi. In eh, Evropski investicijski sklad eh, predvideva, mm, da eh, je uložil sredstva v približno polovico skladov tveganega kapitala, ki so bili vzpostavljeni v tem letu. Ta sredstva v več kot 500 skladih znašajo prevzem predstavlja predvsem obveznosti v višini 9 eh, milijard evrov eh, in zagotavljanje sredstev v eh, višini več kot 45 milijard evrov. No in sedaj še k zaključku. Tukaj se bomo sredotočili na tako imenovan Junkarjev načrt. Tukaj gre za financiranje strateških projektov po Evropi, tako da bi zagotovili, da se sredstva vlagajo v realno gospodarstvo. Gre za financiranje v višini 21 milijard evrov. Evropski sklad za uh, finančne in strateške naložbe pa naj bi zagotovil dodatna sredstva za strateške projekte posod po Evropi v naslednjih letih. Eh, tukaj so še prav posebej upoštevana majhna in srednje velika eh, podjetja. 5 milijard evrov bo namenjenih za majhna in srednje velika podjetja v okviru Evropskega investicijskega sklada. Ta sredstva naj bi bila namenjena zagotavljanju finančne podpore u skladu za standardi Evropskega investicijskega sklada. Za eh, to postavko za majhne in srednje velika podjetja bo 2,5 milijarde, zagotovi, milijarde zagotovila Evropska investicijska banka. Eh, Eh, in tukaj gre za um, mm, ulaganja v tvegani kapital. 2,5 eh, milijarde pa bo zagotovila Evropska investicijska uh, banka, uh, pri čemer bo jamstvo uh, prevzela Evropska unija v skladu z Evropskim skladom za strateška ulaganja. Evropska investicijska banka je že pričela za izvajanjem Junkarjevega načrta. In uh, že smo izbrali tudi projekte, ki bodo prejeli sredstva eh, iz eh, tega jamstva. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you. Thank you, The next is... Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Naslednji pa je, oziroma naslednja pa je na vrsti podpredsednica Evropskega združenja majhnih in srednje velikih podjetij in podpredsednica Evrops, Avstrijske gospodarske zbornice, gospa Ulrike Rabner-Koler. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Gospod predsednik, najprej bi se rada eh, zahvalila, da lahko danes eh, tukaj spregovorim v imenu Združenja majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, tudi sama sem podjetnica, torej dobro poznam vsakodnevno eh, delo podjetij in poznam tudi probleme, s katerimi se podjetja srečujejo. Dostop eh, do eh, financ je eden izmed temeljnih izzivov za majhne in srednje velika podjetja povsod po Evropi. Zato se moramo sredotočiti na to, da bi bila podpora Evropske unije majhnim in srednje velikim podjetjem še bolj ciljno usmerjena. Finančna sredstva na evropski ravni so omejena, zato bi moralo biti v našem skupnem interesu, da jih uporabimo kar se da učinkovito. Kot ste eh, že slišali, evropske inštitucije in pa eh, nacionalni posredniki eh, sedaj izvajajo nov program finančne podpore za majhne in srednje velika podjetja. 20 milijonov majhnih in srednje velikih podjetij povsod po Evropi ima zelo visoka pričakovanja v povezavi z temi programi. Seveda bomo lahko ocenili uspeh teh programov šele po. Uh, izvedbi in ko bomo že izbrali, že izbrali nekaj izkušenj. Kljub temu pa mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi eh, vsi eh, tisti, ki sodelujejo pri izvajanju teh programov, že na samem začetku vedeli, kaj majhna srednje velika podjetja potrebujejo in pričakujejo. Na ta način bomo lahko bolje zasnovali programe z proračunskega vidika in lažje bo sprejemati letne odločitve o razdelitvi sredstev. Naj najprej spregovorim o uh, jamstvih uh, v primerjavi z uh, posojili. Mislim, da so jamstva uh, boljša in uh, to je vsekakor uh, tista možnost, ki je bolj všeč organizaciji malih in srednje velikih podjetij v Evropi, uh, za kratico UEAPME. Eh, namreč eh, ta jamstva eh, imajo veliko večji učinek in zaradi tega gre za bolj učinkovito rabo denarja davkoplačevalcev. Poleg tega pa gre za veliko manjše izkrivljanje kot v primeru posojil in subvencij. Preden preidem na specifične točke, naj vas spomnim, Ta so majhna in srednje velika podjetja izjemno heterogena grupa, eh, skupina. 92 odstotkov od eh, več kot 20 milijonov majhnih in srednje velikih podjetij je mikropodjetij z manj kot desetimi zaposlenimi. 50 odstotkov jih sploh nima zaposlenih. Večina majhnih in srednje velikih podjetij je družinskih podjetij in eh, niso vodilna na področju inovacij in eh, tudi nimajo ambicij, da bi se razvila v multinacionalke. Torej, zavedati se moramo, da imamo različne tipe majhnih in srednje velikih podjetij in zato potrebujemo tudi različne eh, sisteme podpore. Za večino majhnih in pa mikropodjetij je dostop do običajnih bančnih posojil ključnega pomena. Potrebujejo posojila, da bi lahko financirala svoje vsakodnevno delovanje in potrebujejo običajna ulaganja. Pri tem eh, igrajo eh, scheme zagotavljanja jamstev zelo pomembno ulogo. Kaj ti lastniki jamstva ne morejo zagotoviti sami? Programi, eh, kot sta CIP v preteklosti in pa COSME sedaj, so zelo koristni, vendar pa se moramo zavedati, da program, kot je Kozme, nikoli ne bo mogel zagotavljati zadosti sredstev za pokritje vseh finančnih potreb majhnih in srednje velikih podjetij. Zato se UAE-APME e eh, zauzema za uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov. In eh, v določeni meri nam je tudi uspelo. Eh, GD Regio nas je obvestil, da predvidevajo, da bodo 30 milijard teh sredstev uporabili za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. To je desetkrat toliko sredstev, kot jih zagotavlja tako zme ali pa obzorje 2020 za obdobje do leta 2020. Vemo, eh, da je za majhne in srednje velika podjetja dostop do finančni, finančne podpore še eh, zmeraj težak. Eh, še podpiramo pa tudi komisijo pri prizanevanjih, da zagotovi dodatna sredstva za majhne in srednje velika podjetja. Zato smo zahtevali tudi eh, specifičen finančni stebr v okviru Evropskega investicijskega načrta za majhne in srednje velika podjetja. Z tem dodatnim instrumentom bi lahko Evropski investicijski sklad eh, potrojil obseg finančnih sredstev za majhne in srednje velika podjetja v okviru evropskih programov. Zahvaljujoč odločitvi Evropske investicijske banke, da bo sredstva tega instrumenta prenesla eh, naprej, Eh, še preden eh, bo torej uveljavo stopila uredba o Evropskem skladu za strateška ulaganja, eh, bodo lahko majhne srednje velika podjetja ta sredstva uporabljala že v prvi polovici leta. Rada bi podarila tudi, da se še z veliko večjimi problemi srečujejo tista majhna in srednja velika podjetja, ki želijo financirati bolj tvegane projekte, kot recimo eh, nova začetna podjetja ali pa inovacije ali prenos eh, njihovih podjetij eh, na družinskega dediča. Eh, takšni projekti vključujejo višje tveganje in večina eh, bank tega eh, tveganja ne želi prevzeti. In veliko projektov zaradi tega ne more biti izvedenih zaradi pomankanja finančnih sredstev. Zato majhne in srednje velika podjetja potrebujejo nujno pomoč in sicer ne v obliki klasičnih posojil. UEAPME eh, se je torej v preteklih letih zahteval eh, za eh, vzpostavitev boljših finančnih instrumentov. Takšni instrumenti so sedaj že vključeni v program Kozme ali pa obzorje 2020. Hkrati pa je možno tudi financiranje iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Seveda pa bo od nacionalnih in pa regionalnih posrednikov odvisno, ali se bodo te nove možnosti tudi uporabljale. Sedaj pa prehajam k eh, štirim temeljnim priporočilom za dodatne izboljšanje finančne situacije eh, majhnih in srednje velikih podjetij. Prvič, da bi zagotovili, da bodo mm, evropski programi eh, podpore dejansko v pomoč majhnim in srednjim velikim podjetjem, morajo evropske inštitucije zmanjšati obseg birokracije. Eh, in sicer na vseh ravneh, tako za finančne posrednike, za banke, kakor tudi za majhna in srednje velika podjetja. Drugič, razlike v gospodarski situaciji, v strukturi majhnih in srednje velikih podjetij in v institucionalni zasnovi različnih držav članic zahtevajo različne rešitve. Evropski programi morajo biti torej kar se da prožni, zato da bi lahko uspešno odgovorili na različne potrebe v različnih državah članicah. Glavna potreba majhnih in srednje velikih podjetij je dostop do financ za inovacije in ulaganja. Programi podpore se bi torej morali osredotočiti na eh, dolgoročno financiranje, na finančne instrumente, ki bodo omogočili prevzem tveganja in eh, ki jih bo moč eh, rekalibrirati, ko bo to potrebno. In še zadnja točka odbor za proračun eh, bi eh, moral ugotoviti, eh, da jamstveni instrumenti zagotavljajo veliko večji učinek kot posojila ali pa neposredni kapital. In, je, in na to ne smete pozabiti, ko odločate o porazdelitvi proračuna med posameznimi instrumenti. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za to priložnost da predstavim potrebe majhnih in srednje velikih podjetij v vašem odboru in veselim se že zanimive razprave. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gremo na predstavnike akademskega sveta tu. Z nami je gospod Nili iz London School of Economics. Prosim. Hvala lepa. Eno prosojnico imam in držal se bom osmih minut. Bomo videli, kako bo s tem. Hvala, ker ste me povabili sem. Sem Neil Lee iz London School of Economics. Govoril bom o splošnem risu akademskega sveta. Kaj vemo o dostopu do financiranja? To seveda vpliva na delovanje podjetij. Najprej bom omenil ta centr za lokalno rast. Naša šola je nedavno izvedla sistematični pregled dokazov tega, kar deluje pri dostopu do financiranja. Izvedli so skoraj 1450 študij, torej preko 1000 akademskih študij smo imeli na tem področju, pri teh pa smo skušali oceniti vplive intervencij v javnem sektorju, tako da imajo podjetja dostop do potrebnih finančnih sredstev. Potem lahko ocenimo delovanje, seveda z dobičkom in drugim. Torej, med 1450 študij, študijami smo imeli 27 nezanesljivih, te niso bile dovolj trdne, da bi lahko prišli do zelo dokončnih izsledkov. To so slabe novice, ampak zato se bom vrnil pozneje. Med 27 jih je bilo 17, ker so dosegli pozitivne rezultate pri delovanju. Torej, to je prva točka o tem, kako pomembno je to. Potem so kolegi rekli, da se jim je zdelo bolje, da imamo kreditna jamstva za financiranje dolgov, to je bolje kot javne intervencije pri lastnem kapitalu. Ogotovili so, da to negativno vpliva na tvegani kapital. To ni tako pozitivno kot tvegani kapital v zasebnem sektorju, ampak to bomo omenjali poznaje. Torej, z te perspektive izhaja, da je dostop do financiranja zelo pomemben istočasno pa velja to, kar so omenjali drugi kolegi. Veliko je majhnih podjetij, 99 vseh podjetij, 90 odstotkov, 20 milijonov jih je v Evropi in Evropska unija ima zelo malo vero. In zato imamo močne akademske dokaze, ki kažejo, da bi morali intervencije na tem področju osredotočiti na nekatera podjetja. Torej, večina majhnih podjetij je sicer osrče gospodarstva, so pomembna, to je težko voditi, ampak to to niso podjetja, ki so prihodni Google, to niso podjetja, ki bodo naredila Evropo najbolj konkurenčno na svetu. Gre za majhna podjetja. Ja, seveda se moramo truditi na kreditnih trgih, da imamo dostop do finančnih sredstev, tudi za ta majhna podjetja, ko to potrebujemo, ampak če je malo, verujem, je to močen argument, da se osredotočamo na omejen niz podjetij. Torej, imamo tehnična podjetja, podjetja, ki želijo rasti, ampak Ključni dejavnik za nas so podjetja, ki so inovativna. Zakaj? To so pogosto tista podjetja, ki ne bodo imela podpore na kreditnem trgu, kot bi si želeli v Evropski skupnosti. Torej, tu imajo več prednosti za ekonomijo. Torej, to so podjetja, ki prenesejo nove produkte na trg. Mogoče nimajo prednosti od teh izdelkov, ampak tu imamo sistemične prednosti v gospodarstvu na splošno. In zato je pomembno, da finančni trgi podprejo takšna podjetja. Torej, raziskave so pokazale, da imamo podjetja, ki prinesijo neke nove izdelke, malo jih je takšnih, ki dosežejo zelo visoko rast. Večina teh podjetij, ki predstavijo nov inovativni izdelek, nima nobene prednosti, ampak to je interes vseh, da se trudijo. In zato je to pomembno, da so ta inovativna podjetja v situaciji, ko dobijo dostop do finančnih sredstev. Ampak dostop do kapitalskih trgov ni zagotovljen za ta inovacijska podjetja, kot bi to potrebovali na kapitalskih trgih. Tu imamo dva razloga. Najprej imamo tveganja, kajti večina podjetij bi v idealnem svetu šla na banke, tam dobila finančna sredstva, banke bi potem odločali na podlagi bilance stanja, na podlagi drugih posledic pri delu podjetnika, potem bi ocenili tudi tvegano vlaganje in drugo. Po drugi strani pa ne vemo, kateri izdelki bodo uspešni trgu in kateri ne. In redko kdo bi si mislil, da bo Facebook nek izdelek, ki bo tako uspel in je. Inovativna podjetja so tudi bolj zanesljiva na finančnih trgih kot druga. Nimam še vseh podatkov o tem, ampak 22 odstotkov vseh podjetij zaprosi za posojila na leto, 23 odstotkov takšnih je zavrnjenih. Tako je združeno kraljestvo, ampak 35 odstotkov inovativnih podjetij, ki so na trgu, zato ker prinaša inovativne izdelke, pri teh imamo 30 odstotkov zavrnitve. Torej, kot vidite, so ta inovativna podjetja bolj pomembna, prosijo za zunanje financiranje, pa ki imajo manj možnosti za financiranje. Potem imamo tudi popraševanje. Russ Brand in Andrews, to sta moja kolega, s katerimi smo opravili intervjuje in videli smo, da podjetja ne zaupajo bankam. Tu imamo te težave. Nekatere podjetja so rekla, da se banke slabo vedejo. V zadnjih petih, šestih letih smo videli kar nekaj negativnega obnašanja bank, zato si podjetniki ne želijo več sposojati. In poleg tega smo slišali še nekaj prej. Imamo tudi izobraževanje podjetnikov. Gre za zelo drugačne veščine, ko gre za pridobivanje financiranja, kot za to, da se zažene neko podjetje. Ne vlagamo dovolj v to, da bi zagotovili, da tisti, ki dobijo finančno sredstvo, sploh imajo potrebne veščine za to. Istočasno pa se to vse zemljopisno zelo razlikuje. Vemo, da imamo recimo študije v Italiji, v Nemčiji in tam vidimo, da imamo inovativna podjetja, ki na robu Evrope teže dobijo finančna sredstva kot druge. Potem imamo te, ta tvegani kapital iz Silicon Valley, to poznamo, to je ta stereotip, ampak vseeno je teže dobiti financiranje, če ste nekje na robu Evrope. Kako je zdaj z evropsko politiko na tem področju? Seveda je tu kar nekaj pozitivnih vidikov glede potencijala rasti teh podjetij, glede izobraževanja, glede regionalnega razvoja, ampak tu bi povdaril troje. Sedaj, ko pridem do sklepa. Torej, najprej je to, da imamo splošni lokalni okvir pri podpori podjetnikov, tu gre za izobraževanje podjetnikov, boljše upravljanje, če so boljši pri upravljanju, imajo boljši dostop do financiranja, so tudi bolj uspešni in to je pomembno. Ne gre nujno za dostop do financiranja, ampak v Združenem kraljestvu smo recimo videli, da imamo zelo dobre izkušnje z veščinami upravljanja, torej usposabljamo podjetnike in jim pomagamo dostopati do potrebnih financ. Potem drugo, tu gre za ocenjevanje. Na začetku sem rekel, da so moji kolegi preučili skoraj da, torej izvedli skoraj 1500 študij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 In na koncu še nekaj glede tehnologije. Tega še nismo omenjali, ampak gre za trg, ki se hitro spreminja. Imamo crowdfunding, imamo peer lending in vse to ima lahko zelo dobre učinke pri zmanjševanju stroškov. To sem omenjal prej, ampak to vpliva na dostop do financiranja in to bo spremenilo dostop do financiranja pri evropski politiki moramo res razmisliti previdno, kaj to pomeni za nekatere politične intervencije, do katere prihaja sedaj. Hvala. Um, Hvala. Naslednji je Taneli Tika, ki je serijski podjetnik iz Finske. Glede na to, da ima veliko izkušenj s tako velikim številom zagonskih podjetij v Evropi, ima zelo veliko izkušenj na področju financiranja, tudi v informacijskem sektorju. Zato se res veselimo njegovega govora, kajti omenil bo, kako težko je financiral zagonska podjetja, videli bomo, kako ste to financirali, kako je to lahko postalo uspešno trgu. Daniel Tika, prosim. I just hope that our Upam, da je lahko ta tehnična oprema tu kos vašim inovativnim predstavitvam, kajti vidim, da ste zelo napredni. Hvala, ker ste me povabili sem. No, bomo videli, če imate material na voljo ali ne. No, gremo naprej, ne glede na to, če bo to predstavljeno v redu. Sam sem bil podjetnik. Ukvarjal sem se z oblikovanjem zagonskih podjetij z visoko rastjo, zlasti uh, s programsko opremo, s tehnologijo. V začetku 90-ih sem začel delati. Ko sem bil star 21 do konca 20 let, sem sam začel delati na tem področju. Veliko sem se naučil iz vlastnih izkušenj, ker sem se pač učil na napakah. V preteklih letih smo videli kar nekaj financiranja na podjetniški strani prosili smo eh, zasebne tvegane vlagatelje naj financirajo projekte. 16krat smo bili uspešni, 10krat sem sofinanciral podjetja v preteklih letih, sem bil tudi sam poslovni angel in sedaj sem prisoten pri približno 15 naložbah v zadnjem desetletju. Torej, to mi daje neko perspektivo. Lahko govorim o rasti podjetij, o zgodni fazi, zagonskih podjetij. Gre za ta majhna podjetja, ki skušajo postati globalna, ampak bolj so sredotočena na ta, ki imajo visoko rast. Torej, kako bi ocenil delovanje tega sistema? Ta sistem deloma deluje, ampak je tudi zelo neučinkovit. Tu je veliko, veliko spremenljivk in veliko različnih rezultatov. In tu je nekaj, spodbudnih zgodb o uspehu v Evropi. Imamo nekaj zelo odličnih rezultatov, ampak najbolj presivni rezultati prihajajo iz nekega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem. Ampak zelo težko je videti, da bi javni sektor bil vodilen to in veliko bolje je, če so javni izdatki podporni dejavnik pri uspehu teh podjetij. Če je to nek vzvod, ki omogoči uspeh takšnim podjetjem z visoko rastjo. No, če gremo naprej sedaj, naslednja prosojnica, prosim. To so nekatere zgodbe o uspehu, to bi omenil na kratko. Imamo Tech City iz Združenega kraljestva, Tech Nation, to je zelo dobro, zlasti glede njihovih stikov z mediji. No, rezultati se razhajajo, ampak dosegli so določene rezultate in tu gre za financiranje, ki je bilo na voljo na lokalni ravni. In to je nekaj zelo dobrega. Zelo pametni morate biti pri financiranju podjetij na lokalni ravni, kajti to je tudi del procesa, kjer je največ potrate. Osebno poznam veliko podjetij, ki skušajo izkoristiti to situacijo, mogoče odprejo urade v drugih državah, da imajo dostop do teh finančnih sredstev ali mora res sistem tako delovati, se lahko vprašamo. Torej, živimo v takšnem svetu, ki je tako digitalen, globalen in materialen, da je, ampak to je vedno manj pomembno, kje ima podjetje sedež in vedno bolj pomembno je, kakšna ekipa dela podjetju. To je ekipa, ki lahko dela v različnih državah, v različnih kulturah in ne gre toliko za lokalno dostopanje do financiranja. Torej, vse, kar je povezano s politiko in z lokalnim financiranjem, je nekaj, kar moramo res kritično preučiti, preučiti v nekem sistemu, da bi videli, kako dobri so rezultati. Veliko je takšnih stvari, ki jih lahko stori Evropska unija, poleg proračunskih sredstev, veliko je dobrih pobud Evropske unije glede enotnega trga, notranjega trga, torej tu gre za odpravo nacionalnih ovir, gre za poenotenje intervencij po celotni Evropski uniji. To je zelo, zelo dobro za majhna podjetja, zlasti za podjetja z visoko stopnjo rasti. In pogosto, ko ste na severu unije, recimo na finskem, in odprete neko novo podjetje, od prvega dne se ne osredotočate le na lokalne stranke z lokalnim jezikom, lokalno kulturo, ampak imate v mislih, globalno delovanje od prvega dne in potem se takoj znajdete v hudi konkurenci z Azici in Američani. In Evropska unija bi lahko veliko storila, so da bi povečala konkurenčnost teh podjetij z visoko stopnjo rasti, da bi lahko bila globalna od prvega dne. In tu imamo te dobre pobude, ki jih vidimo v Evropi danes. No, Javno financiranje je lahko težavno na številne načine za ta podjetja, da so potem ta lahko uspešna. Sveda je to pandorina skrinica, ta tema, ampak za nekatera podjetja je to kot neko reševanje s finančno pomočjo. Tu gre za to, da ta podjetja pridobivajo stranke, ampak če jih nekdo potem financira, ta podjetja ne doseže toliko uspehov pri strankah, ampak se le financirajo. Ampak te stranke so del sistema in to je recimo takšno področje, ker nismo bili tako uspešni, kot bi lahko bili. Kajti tu imamo ta podjetja, ki delajo in delajo leta in leta, se zanašajo na javno financiranje, deloma tudi na zasebno financiranje, pravzaprav pa niso uspešna pri strankah. Obstajajo pa lahko, ne vem, sedem let. Lahko potratijo veliko virov časa in na koncu bankrotirajo preveč takšnih primerov imamo in nekaj primerov imamo, ki že obstajajo. Mislim, da bi lahko dosegli več uspeha skupaj v Evropski uniji. Ne zato, da bi Evropska unija bila vodilna tu, glavna pri financiranju majhnih sredi velikih podjetij, ko gre za vsa ta tveganja, ampak pomembno je, da imamo eh, zasebni sektor, da imamo eh, zasebni sektor, ki je v spredju In potem bi mogoče lahko imeli financiranje, ki je na voljo in je skladno eh, s to politiko. Recimo 40 odstotkov bi bil maksimum tu, glede financiranja, to bi priporočil. Sicer je tu veliko birokracije, to bi tudi lahko razdelali preko različnih nacionalnih aktov in tu imamo tudi veliko pravil, ki bi lahko izboljšali, saj imamo osebne izkušnje s tem. Sofinanciral sem podjetje, ki se ukvarja za imeni domen interneta na Jerskem in ko smo to potem uh, zaključili, smo potem začeli to prodajati Kitajcem, torej tu imamo Irsko, Finsko, Kitajsko in ZDA sedaj. Torej, lahko si predstavljate, kako globalno je to, ampak tu si lahko potem predstavljate, kako težko je skladiti zakonodajo vseh teh držav. In si pravi, ja, če imate zaposlene tu, da učimo lokalno, uh, in potem morate upoštevati to in to zakonodajo, tudi Kitajci pravijo enako, Američani pravijo isto in evropske države isto. Torej, to je lahko zelo, zelo zapleteno, če to ni poenoteno. Zlasti, če govorimo o zagonskih podjetjih z visoko stopnjo rasti, to so zelo ambiciozna podjetja in že dolgo vidimo, da delo ni več tako lokalno, kot je bilo. Živimo v digitalnem svetu, kjer lahko ustvarimo veliko delovnih mest nadaljavo, imamo lahko prožen delovni čas v različnih državah in če recimo ukvarjamo s programsko opremo v oblaku, je potem res težko reči, v kateri državi se izdela ta programska oprema. To je skoraj nemogoče reči, to se izdela po celem svetu in, in to je zelo nematerialno. In še vedno imamo veliko zakonodaje in intervencij, kjer so se ureja lokalno. In to je huda težava za ta podjetja z visoko stopnjo rasti. Američani so nekoliko boljši, to recimo, če primerjamo to, kako poenoten trg lahko ponudijo lastnim podjetjem z visoko stopnjo rasti. To je prav gotovo povezano tudi z izobraževanjem. Recimo, kaj bi priporočil tu pri izobraževanju? Tu imamo en spodbuden primer, to je recimo Danska. Mislim, da je izjemno to, kar so storili danes na področju izobraževanja na vseh ravneh. Podjetniki v podjetjih z visoko stopnjo rasti bi imeli veliko prednosti, če bi se pri izobraževanju bolj osredotočili na opredeljevanje težav, kot pa na reševanje težav. Indija in Kitajska bosta vedno v spredju. Več um, človeškega kapitala imajo, tako pač je. Bolje rešujejo težave, masivno gledano. Ampak kot evropejci in kot akteri na globalnem trgu bi lahko bili v boljši poziciji, če bi bolje oblikovali zmogljivosti naših državljanov pri opredeljevanju težav, da bi rešili, kakšne težave je treba rešiti in da bi bolje pristopali do kompleksnega sveta, da bi bolje opredelili to, kar je najbolj relevantno pri neki težavi, to, kar je treba rešiti. Ta opredelitev težav je zelo podjetniška in zato gre pogosto za pomankanje pri opredeljevanju težav in pri izobraževanju premalo sredočen to. Ker sem sam podjetnik, ki se ukvarjam s to rastjo, postajam veliko bolj holističen sedaj v teh letih. Vidim, da gre za ideje, tehnologije in dostop do financiranja in mehanike. To sem včasih mislil, sedaj pa mislim, da je vse veliko bolj holistično, toliko je vprašanje v zadju in na koncu, na koncu gre predvsem za ljudi gre za njihove ambicije in gre za njihove kompetence in to, kar lahko storijo in za njihove cilje gre tudi. Torej, to so zelo kompleksne težave, ampak to je zelo dobra tema. Če bomo to rešili prav, bo Evropa veliko bolj čudovito območje v prihodnih letih. Hvala lepa. Sedaj bi rad odprl razpravo, res bi rad spodbudil to razpravo, radim, da imamo odprto razpravo. Sedaj bom predal besedo kolegom iz parlamenta, poslancem. Imate kakšne ideje, prispevke, vprašanja, komentarje za naše goste? Yep. Ja. Chairman, I agree. Predsednik Artuji, prosim. Ja, najprej bi se rad zahvalil vsem govorcem in opravičil bi se, ker sem moral oditi iz dvorane na kratko, nisem slišal vse govorca, ampak zdi se mi pomembno reči, da imamo proračunska sredstva in mislim, da bi bilo dobro, če bi komisija rekla, kje smo pri tem potencijalu, ki je še na voljo kolikor sem razumel, imamo tu jamstva, ki so zagotovljena financiranju. Potem bi radi razbremenili tudi vse birokratske vidike. To je mogoče nekaj pomembnega pri pravilih v Evropi, ampak tudi na nacionalni ravni. Je to nekaj, kar je v srču. Potem ste povdarili pomembnost izobraževanja, usposabljanja, priprav. In na koncu bi poprašal po vašem mnenju, kaj je najpomembnejše v tem času, ko je toliko likvidnosti in finančnih sredstev. Ali imajo majhna podjetja največ težav z rentabilnostjo? In kako je z nacionalno zakonodajo Tu imamo recimo davke na uvoz, imamo socialne prispevke, ali niso to neki dejavniki, ki kaznujejo podjetnike? Mogoče imajo rentabilna podjetja težave s financiranjem, to, to velja za uh, zagonska podjetja, za nova podjetja, ampak mogoče bi lahko pozvali vse države članice, naj jih povabijo, da sprostijo vse te uvire, tako da imamo dolgoročne reforme za vsa ta podjetja. Kaj ti? Rentabilna podjetja lažje pridobivajo finančna sredstva kot tista podjetja, ki težko vzpostavijo ravnovesje pri računovodske bilanci. In na koncu tu vidim, da imamo še vedno nekaj omejitev na notranjem trgu. To je lahko huda kazen za podjetja. Mislim, da moramo ustrajati na tem, da je to nujno. Da odstranimo te zakonodajne ovire, ki tu obstajajo, kajti to vpliva na razdrobitev evropskega notranjega trga. In rad bi slišal mnenje naših gostov o teh različnih vprašanjih. Hvala, predsedujoči. Bomo prisluhnili različnim vprašanjem, potem pa bomo dali besedo vsem panelistom za drugi krog razprave. Gospod Manka. Dziękuję hm. pięknie. Uh, hvala, predsedujoči, hvala za besedo. V parlamentu sem že 11 let. Zjutraj začnem delo ob 8, končam pa ob polnoči. Na univerzi v Londonu so me učili, da menedžer nikoli ne sme biti preveč zaposlen, da mora na druge prenesti naloge na učinkovit način, kot ste vi rekli. In te veščine pri upravljanju so zelo pomembne. Tudi pri upravljanju življenja. V 90-ih letih sem tudi sam oblikoval prvo podjetje in nisem sledil tej metodi napak. Imel sem prijatelja, ki je šel po tej poti. Sam sem ga skušal omejiti pri tej metodi, ampak pravzaprav mislim, da je to potrebno. Treba je imeti vizijo in cilj biti moramo dovolj pogumni za to, kajti konec koncev je najpomembnejše dobiti finančna sredstva in drugo pa so to plačila. Potrebujemo pravočasna plačila. Tudi mi moramo poskrbeti za to. Poskrbeti moramo za to, da podjetja in podjetniki dobijo denar pravočasno. Tudi danes dopolne, recimo, smo govorili o tem, da mora Evropska unija poskrbeti za to, da plača račune pravočasno. Sicer te zamude povzročajo težave druge, tudi za MSP-je. Potem še nekaj, kar je bilo pomembno. Poštenost pri postopkih javnih naročil, recimo. Na koncu vedno treba izbrati najboljša podjetja, potem še nekaj. Boj proti pretirani birokraciji. Ko sem bil politik na regionalni ravni, sem zaposlene učil o tem, da morajo sodelovati z lokalnimi podjetji. Poznati moramo potrebe teh podjetij, zato da vse teče gladko. Pravzaprav to ni delovalo na tak način. In o tem bi vas rad povprašal, kajti v preteklosti sem pri svojem delu želel vključiti tudi akademski sektor. Prihajate iz Londona, vse to poznate, ampak Iz lastnih izkušenj vem, da so menedžeri zelo usposobljeni, ampak včasih se ne razumejo najbolje z akademskim svetom. Tu imamo razkol med menedžerji in akademiki, ampak oboji se potrebujejo. Torej, tu gre za vzajemni odnos ali menite, da je, potrebujemo ta vzajemni odnos ali ne. Potem še nekaj, kar ste omenili. Rekli ste, da poslujete tudi ZDA. In zanima me, kakšno je vaše mnenje o sporozumu TTIP, kajti nedavno smo sprejeli resolucijo o tem, komisiji smo dali mandat za nadaljevanje pogajanj o TTIP-u. Kaj menite o tem? Strinjam se tudi z vami, kolegica. Jamstva so veliko bolj učinkovite, kot pa če le dodelimo sredstva brez kakršnih koli jamstev. Verjetno je res, da moramo res uporabiti tudi ta učinek naložb. Sedaj se pogajamo o morebitni davčni uniji in 90 odstotkov energije porabijo podjetja. In to subvencioniramo, tudi izolacijo recimo. To poznam sam. Včasih sem dobival nepovratna sredstva iz Evropske banke za razvoj, izolirali smo šole, javne ustanove in eh, potem smo kmalo dobili dobiček, prihranili smo 60% energije, torej nismo videli, da so se sredstva dodelila le tako, ampak smo res učinkovito izrabili ta javna sredstva. Torej, hvala za vsa vaša mnenja kajti to je skladno z mojimi izkušnjami in res sem zelo hvaležen, ker smo se lahko srečali in seveda se veselimo rebitnih drugih srečno prihodnosti. Hvala, kolega Manka. Kolegica Mudi je naslednja. Hvala lepa. Hvala za zelo zanimive predstavitve. To, kar ste rekli o izobraževanju podjetnikov, to se mi je zdelo res zelo na mestu in zelo pomembna. Navezala bi se na nekatere komentarje. Zanima me, kako bosta Kristin in Darija odgovorila Nilo o tem, da moramo biti selektivni in osredotočeni, zato da bi bili najbolj učinkoviti pri rabi verov, ki so na voljo. Mislim, da je bilo to nekaj zelo zanimivega ne gre le za to, da bi zagotovili rast eh, kapitala, ampak gre tudi za ta ključni element, da podjetja rastejo, da zagotavljajo delovna mesta. To je ta posledica, ki je tu zaželjena. Darijo, omenjali ste tudi sklad EFSI, to je tudi dodatni dejavnik, poleg tega, kar ne bi že imeli. In rada bi slišala več podrobnosti o tem kako lahko merite ta dodatni učinek pri ESI-ju. Hvala. Hvala lepa. Ehm, kolegica Vana je naslednja na našem seznamu. Hvala lepa, tudi jaz bi se rada zahvalila za te zanimive predstavitve, ki kažejo zelo dobro sliko problema in tudi interesa MSP-jev v uh, Evropi. Eh, gospa Radmar Kolar eh, je nekaj eh, rekla in na to bi se rada navezala. Jaz tudi jaz prihajam iz Avstrije. Torej, torej, govorila je o olajševanju situacije za MSP-je in mislim, da je to zelo pomembno vprašanje tudi v kontekstu novo ustvarjenih skladov. gospe Šrajber sem zelo hvaležna, eh, ker je govorila o trajnostni in vključujoči rasti. Eh, socialno vključujoči rasti. Eno je dostop denarja, vendar denar ni vse, gre tudi za skupne cilje in za dodano vrednost za naše državljane. To je tudi povedal gospod Rubik v svojih uvodnih besedah. Eh, marsikaj se je že povedalo o razlikah eh, med spoloma, tudi pri podjetništvu. Rada bi pa omenila nekaj, o čemer se ni govorilo, kar me čudi, eh, ker je tu potencial velik. Tu gre za zeleno rast, zeleno eh, delovna mesta in eh, tu je pravzaprav Evropski parlament sprožil določene pobude. Mi menimo, da učinkovita raba verov ne koristi zgolj Eh, okolju, temveč ponuja tudi eh, velike možnosti za MSP-je. O tem pričajo številne študije. Torej, mi smo prepoznali ta eh, potencial, tudi MSP-ji so prepoznali ta potencial. Mnoge ankete kažejo, da je tu že zelo veliko aktivnosti. Aktualna anketa kaže, da 80 odstotkov evropskih podjetij namerava v naslednjih dveh letih sprejeti ukrepe za večjo učinkovitost pri rabi verov. Se pravi, tu je še velik potencial, eh, naprimer pri uresničevanju zelenega akcijskega načrta za MSP-je, tu imamo sporočilo komisije in tudi vprašanje eh, uh, o uh, gospodarstvu koroženja. Uh, torej, mene zanima, uh, kakšen je torej potencial zelenega gospodarstva za MSP-je in kako smo tu lahko še bolj aktivni. Uh, tudi zaradi tega, ker ne gre samo za gospodarske, temveč tudi za eh, socialne vidike in eh, ker gre tudi za teritorijalno eh, kohezijo. Hvala lepa. Sedaj pa predsednik proračunskega odbora. Hvala lepa, da ste mi ponovno dali besedo. Problematika MSRP-jev nas zelo zaposluje v Evropski uniji. Mi želimo ustvariti pogoje za raste in za ustvarjanje novih delovnih mest. Želimo na trajnosten način zagotoviti socialno kohezijo. In MSP-ji so pomemben vzvod za rast in zaposlovanje govorimo o financiranju, o kapitalu. Vendar jaz bi spregovoril o človeškem kapitalu. Tema našega simpozija je pravzaprav proračun in MSP. E, človeški faktor igra pomembno vlogo, izobraževanje. Zanima me, kakšno je mnenje MSP-jev, saj ste vi vsi e, praktiki e, ste strokovnjaki, eh, ki spremljate situacijo v MSP-ju. Kaj menite o poklicnem izobraževanju, zlasti o vajeništvu? Mi poznamo sistem vajeništva v Avstriji in tam ni brezposelnosti mladih. Tam, kjer pa vajeništva ni, je brezposelnost mladih izrazita. Torej, MSP-ji. Eh, so seveda tudi zainteresirani za mobilnost eh, vajencev. Eh, in tako kot imajo študentje program Erasmus bi za vajence bilo dobro, če bi lahko svoje usposabljanje končali v kakej drugi državi. Morda bi bilo dobro, če bi odprli pač te možnosti tudi za uh, vajence. Zanima me torej vaše mnenje glede tega. Eh, hvala lepa, predsednik. Sedaj predlagam, da vsak eh, panelist eh, dobi dve minuti za zaključne pripombe. In imam pa še jaz vprašanje za Kristin Schreiber. Mi V osnutku proračuna za naslednje leto vidimo predlagano zmanjšanje sredstev za kozme za naslednje leto. Kako vi gledate na to in kako se boste vi prilagodili zmanjšanju sredstev za to, da čim bolj zmanjšate negativni učinek za MSP-je? Torej predlagam, da gremo po istem vrstnem redu, torej vsak dobi dve minuti za zaključne pripombe. Dobro, poskusila bom v dveh minutah odgovoriti na različna vprašanja. Najprej, kje stojimo s programom Kosme? Torej, stvari so se dobro uh, začele. Imeli smo dva poziva avgusta 2014, dva razpisa in devet eh, jamstvenih sporozumov je že podpisano podpisanih. Eh, tu gre za 7 milijard finančnih sredstev, ki jih eh, generiramo. Torej, to se je začelo dokaj dobro. Eh, torej, Odobrene so transakcije v pet eh, držav, ki še niso podpisale, sedem pa se je še eh, prijavilo. Eh, pri premoženju je pravzaprav šlo vse bolj počasi, vendar kljub vsemu dobro. Gospod Mankar, vprašanje glede poznih plačil. Mene zanima, katere države so podpisale to, ta sporazum in katere niso. No, lahko vam posredujem eh, popoln eh, seznam, ga nimam sicer tukaj, poslala vam bom to v pisni obliki. To pomeni, da se bomo mi poslanci lahko obrnili na naše vlade in vprašali, zakaj tega niso podpisali. No, tu gre za pogajanja, treba je najti dobre eh, posrednike, seveda pa je dobro, če tudi vi spodbujate svoje vlade to vam bom posredovala. Zamude eh, pri plačilih za MSP je, je seveda zelo pomembno, eh, da hitro dobijo denar eh, in mi imamo tudi postopke zaradi kršitve evropske zakonodaje proti državam, ki pač ne zagotavljajo hitrega plačila, kajti vse to lahko prevede Eh, tudi do stečaja, kaj ti nič ne pomaga, če imate dobro poslovno uh, idejo, uh, če ne dobite denarja. Torej, države imajo malo denarja, vendar tudi podjetja potrebujejo svoje plačila. Potem je bilo zastavljeno vprašanje, eh, kako se pravzaprav izogniti eh, financiranju eh, projektov, ki niso primerni, e, kako je pri eh, riskantnih, inovativnih eh, podjetjih. Torej, mi se osredotočamo zlasti na tiste MSP-je, ki so inovativni in e, kjer je verjetnost, da bodo dobili bančna posojila manjša. Se pravi, mi izbiramo tista. Eh, podjetja, ki imajo večja tveganja in manj dostopa do drugih eh, financ. Na ta način pač želimo preprečiti, eh, da bi eh, pravzaprav nepravilno porabili denar. Potem pa avstrijski kolegici, vašega imena žal ne morem prebrati, je predaleč. E, torej, okoljska vprašanja so pomembna, po tudi gospodarstvo kroženja je zelo pomembno, je prednostna naloga te komisije. Vprašanja in želje MSP-jev so pomembna za komisijo in če imate kakšne konkretne predloge, prosim, obrnite se na nas. In potem gospod eh, Artui ovire za notranji trg. Potem ste spraševali, mi v tem trenutku pripravljamo strategijo o notranjem eh, trgu, pregledujemo različne ovire, ki še obstajajo in več inicijativ se bo osredotočilo na MSP-je torej razmišljamo o tem, da bi ustvarili nek potni list za storitve, da bi MSP-ji, eh, ki imajo eh, dovoljenja v eni eh, državi, da bi lahko delovala tudi v drugi državi članici. Naš evropski domači trg Eh, mora biti enako odprt za evropska podjetja, kot je ameriški trg za ameriška podjetja. Se pravi, mi zavestno delamo na tem, seveda pa še obstajajo težave. Eh, mnoge stvari je komisija predlagala že pred 20 leti. Naprimer, eh, glede DDV-ja enoten obrazec za DDV eh, smo predlagali. Vem, da imamo podporo parlamenta, vendar težko je doseči napredek na področju obdavčitve eh, in tu pač eh, potrebujemo soglasje. Ja, in treba se je seveda boriti tudi proti vrtiljakom. Hvala lepa. E, mislim, da lahko odgovorim. Eh, na vprašanja v štirih kratkih točkah. Kaj potrebujemo v tem trenutku? Eh, mislim, da moramo pravzaprav eh, razviti kulturo uporabe kapitala v podjetjih. Dosti krat imajo pravzaprav določene vzvode, ki negativno vplivajo na njihove možnosti konkurence in rasti. Drugič, jamstveni programi. Vse, kar zmanjša tveganja, je dobro uh, orodje. E, pa naj to razvija uh, komisija uh, v obzorju uh, obzorja 2020 ali drugače. Te stvari so bile zelo uspešno in gredo v smeri financiranja bolj tveganih, inovativnih uh, podjetij. Tretja točka. Če si ogledamo finančno strukturo v Evropi in jo primerjamo z drugimi sistemi, eh, vidimo, da je prevelika odvisnost od bančnih posojil in tako bo kratkoročno tudi ostalo. Vendar nastajajo nove pobude, eh, nastajajo novi skladi, eh, ki nadomeščajo pravzaprav bančna posojila. Omenjali smo tudi uh, Eh, množično financiranje, eh, eh, potem pa izdajanje malih obveznic, ki jih izdajajo MSP-ji in ki jih kupujejo institucionalni investitorji. Cilj je seveda tudi olajševanje dela MSP-jev z lažjo zakonodajo. Torej, mi poskušamo razvijati neko ponudbo, ki je namenjena eh, podjetjem eh, od ustanovitve do trenutka, ko potrebuje večje posojilo. Mi imamo na primer poslovne angele, imamo razne sklade, torej mi želimo spremljati podjetnika od samega razvoja ideje in mi smo tu imeli zelo veliko uh, Eh, dobrih izkušenj, imamo naprimer dobro sodelovanje eh, z poslovnimi angeli, eh, mi naprimer podvojimo znesek, ki ga ponujajo poslovni angeli, imamo uspešne scheme v Avstriji, v Španiji, v Nemčiji, sedaj tudi v Italiji, torej mi poskušamo pomagati novim podjetjem pri njihovem razvoju. E, isto velja, ko povezujemo e, univerze z podjetji. Potem pa četrta točka, adicionalnost, dodatnost. E, evropska ideja temelji na tej zamisli in mi moramo pač storiti nekaj, česar ni mogoče uresničiti brez jamstev. E, to seveda tudi pomeni prevzemanje večjega tveganja. Vse to seveda vpliva tudi na druge vidike. Mi smo torej povečali eh, obseg instrumentov, ki dobro delujejo, naprimer jamstva in tvegani kapital. Drugič, eh, mi poskušamo privabiti tudi zasebne investitorje. E, mi smo slišali, da je veliko uh, uh, uh, finančnih sredstev, vendar ti ne tečejo k podjetnikom. In mi pač posegamo v finančno strukturo z našo pomočjo. Potem pa še zelena ekonomija, to je eno izmed eh, ključnih področji, kjer ukrepamo, to je tudi del naših političnih ciljev. Mi smo bili uspešni pri obnovljivih verjih energije, pri eh, blažitvi učinkov eh, podnebnih sprememb in mi pač se sedaj osredotočamo tudi na ta obetavni segment zelenega gospodarstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Imam vprašanje, dodatno vprašanje. E, po torej gospodarski krizi smo dodali Bazel 3, solventnost. E, in tu pač e, ne vem, ali smo dovolj storili, da omogočimo Eh, da pride denar bank in zavarovalnic v podjetja. No, če si ogledamo pravila o lisninjenju. Ta pravila penalizirajo uh, trg lisninjenja, ki so pravzaprav dobro, ki je dobro deloval v primerjavi z ameriškim banka mora pač eh, prevzeti tveganje, če želi imeti nek učinek. Tu potrebujemo zdravo pamet, eh, vendar to, kar ste pač povedali, eh, da ste opozorili na to, je upravičeno. Hvala, gospa Ulrike Rabmer-Koller. Hvala lepa tudi za vaš input in za vaša vprašanja. Jaz bom odgovorila na kratko tri točke. Najpomembneje je, da vemo, da je 93 odstotkov MSP-jev zelo eh, majhnih podjetij, mikropodjetij. Poenostavljanje vseh programov, vseh zahtev, vse zakonodaje je zelo pomembno. Stvari morajo biti preproste. To je tudi zelo pomembno in MSP-ji morajo imeti preprosto stop do vseh eh, programov oziroma do financiranja. Seveda je bolje, če dobijo plačila pravočasno eh, in eh, če ne potrebujejo posojil. V nekaterih območjih so MSP-ji banke za Eh, državne institucije. Torej, mi moramo poskrbeti za to, da bodo pravočasno prejemali svoja plačila. In potem pa zelena delovna mesta, zelena rast. Moje podjetje je tudi aktivno na področju okoljske tehnologije in tu je velik potencial za MSP-je, vendar previdni moramo biti. Ko pripravljamo zakonodajo, ki bi po eni strani eh, ustvarjala več eh, posla, po drugi strani pa predstavljala oviro. Mislim, da je pomembno, da se dajejo spodbude. In vi ste tudi omenili energetsko učinkovitost stavb. Eh, če se tu da nekaj spodbud, se iz tega generira zelo veliko projektov, veliko zelenih delovnih mest. Eh, torej, mislim, da je bolj pomembno dajati spodbude, kot eh, ustvarjati dodatna pravila. In ne na zadnje, človeški kapital je seveda tudi pomemben za MSP-je. In poklicno usposabljanje in vajeništvo je v Avstriji res eh, zgodba o uspehu. In tu lahko pokažemo, kako to deluje, eh, kako sodelujejo podjetja in šole in mi kot gospodarska zbornica tu igramo tudi pomembno vlogo. Mislim, da to lahko posnamejo tudi druge države. In to je tudi zelo pomembna zadeva. Zlasti MSP igrajo tu eh, pomembno logo pri poklicnem usposabljanju, pri vajeništvu in seveda je, se eh, to pridružuje zahtevam po eh, boljšem financiranju eh, in eh, eh boljši zakonodaji. Dobra eh, delovna sila je pomembna za uspeh Evrope. Hvala, profesor Li. You got me? Okay, so I'm going to tackle a few of those points. Eh, naj omenim nekaj točk. Najprej nekaj glede produktivnosti, eh, dobičkonosnosti. Eh, problem MSP-jev je ponavadi produktivnost. Govorili smo o sposobnostih vodenja Torej, tu se da marsikaj narediti. Usposabljanje, to lahko eh, zagotovite že v šolah. Lahko pač sedanje menedžerje dodatno usposobite, lahko pa eh, pravzaprav tudi pošljete eh, menedžerje v slabo vodena podjetja. Dostikrat se po problemi eh, Eh, pojavljajo v družinskih podjetjih. Eh, če je vodstvo slabo, eh, podjetja zginejo s trga. Zakaj je produktivnost nizka v številnih državah? Zaradi tega, ker je bilo podjetjem preveč enostavno. V ekonomski krizi ponavadi šipkejša podjetja izginejo ker pa je veliko finančnih sredstev bilo danih v sistem, določena podjetja niso morala eh, zapreti vrat. Eh, no, to je pač eh, moj argument. Potem pa zelena delovna mesta. To je podjetje, kjer trg pravzaprav ne nagrajuje dovolj inovacij in to je treba dejansko uh, poudarjati, tu gre za družbeno vprašanje. Potem pa poklicno usposabljanje. Poklicno usposabljanje ni ravno moja tema, zaradi tega, ker prihajam iz Britanije. Eh, vendar izvedena je bila velika raziskava v Združenem kraljestvu in ugotovili so, da obstajajo določeni poklici, ki izginjajo. Ni dovolj ljudi, kriza bo. In Eh, podjetja so mislila, da to ni bil njihov problem in drugič niso pač bili pripravljeni plačati delavcem več denarja, da bi se odločali za te poklice. Eh, torej, eh, v drugih državah so očitno bolj uspešni. Mislim, da morajo dejansko podjetniki tu odigrati svojo vlogo. Hvala lepa in sedaj pa. Eh, za zaključek še gospod Tika. Torej, poskusil bom odgovoriti hitro, da ne presežem predvidenega časa. Torej, tu greš za vprašanje nacionalnih interesov v EU. To je tudi vprašanje konkurenčnosti Evropske unije hitro se moramo posloviti od nacionalnih eh, interesov, eh, kajti podjetniška skupnost eh, vidi, da jih to najbolj frustrira in zaradi tega se je dostikrat eh, selijo v druga območja, v druge regije sveta in tam ustanavljajo eh, podjetja. Dostikrat se torej pritožujejo zaradi tega. In, eh, tu bom zelo radikalen. V Evropski uniji ne bi smelo biti nobenih eh, eh, dajatev med državami. Če se davek plača v eni državi, potem v drugi državi EU tega ne bi bilo treba več plačevati. To velja tudi za alkohol in podobno. Eh, dobro bi bilo, če bi imeli enake razmere posod. Eh, za izobraževanje, usposabljanje in implementacijo akademskih teorij v praksi, to je vprašanje, ki je meni zelo uh, všeč. Imam uh, masters iz uh, e ekonomije in uh, predtem sem imel pravzaprav tudi drug poklic in uh, teorijo uh, rad uporabljam v praksi in dosti krat ni dobrega prenosa eh, v prakso. Nekateri pravzaprav, ki študirajo nas eh, eh, oziroma poslovneže, opazujejo, kot da bi bili v nekem živalskem vrtu. No, tu bi lahko veliko naredili, če bi zagotovili sodelovanje med podjetniki in univerzami. Torej, treba je zagotoviti ta prenos med teorijo in prakso. To je pač eh, moje eh, mnenje glede tega. Kar pa zadeva zeleno eh, rast, zelena delovna mesta, tu nam tehnologije dajejo zelo veliko možnosti. Nastal je velik napredek, ceneje je postalo Eh, zgraditi določene prototipe in eh, bolj natančno eh, si moramo ogledati vse vidike, tudi zdravje in podobno. Vprašati se moramo, ali bomo energijo proizvajali iz premoga ali iz druge bolj zdrave oblike. Eh, mi moramo tudi eh, videti, kakšen je energetski donos v primerjavi z investirano eh, energijo. Dosti krat pravzaprav donos niti ne pokrije investirane energije. In uh, vidimo mnoge obetavne materijale in eh, eh, lahko bi ustvarjali eh, nove akumulatorje, ki so potrebni za energetsko revolucijo v Evropi. Eh, Evropa je bila vedno vodilna na eh, tem področju z dobro zakonodajo, naprimer v Nemčiji. Nemčija je znala izkoristiti te priložnosti. Evropa bi, bi tudi koristilo, če bi si ogledala uh, nove oblike energije, naprimer uh, eh, torjeva energija. To so stvari, eh, ki bi morda lahko delovale v prihodnje. Potem pa poklicno usposabljanje. Podjetniki na severu imajo pač tak sistem. Kdor koli ustvari podjetje, je lahko izvršni direktor svojega malega podjetja in potem eh, pa je na ključje, kdo bo prevzel eh, oziroma kdo, kdo bo uspešen. Nekateri so uspešni, eh, ustvarijo nove, nova podjetja in postopoma postanejo mojstri, mojstri zaposlujejo eh, vajence in eh, to je skoraj da kot eh, stari cehovski sistem, ko so imeli pač vajence, pomočnike in mojstre. Ta sistem je primeren. Tu se pojavljajo mnoge možnosti za rast. Eh, potem pa programiranje eh, programske opreme je pravzaprav spretnost. Eh, to je skoraj da obrt. To je tako, kot če bi delali z taljenim jeklom in iz tega nekaj delali. Se pravi, tu vidim velik potencial. Hvala. Thank you, uh, to all, uh... Najlepša hvala hvala lepa vsem za prispevke. Glede na to, da že nekoliko zamujamo, bom sedaj kar predal besedo kolegu Pavlu Rubiku za drugi del. Ja, najlepša hvala. Mislim, da je bil eh, prvi krok za nas vse zelo zanimiv. Vidimo, da obstaja raz, veliko različnih možnosti in vemo tudi, da ravno mlada podjetja zagotavljajo veliko uh, novih delovnih mest. Torej, če se nekdo odloči, da bo ustanovil podjetje, uh, eh, zatem avtomatično poskrbi tudi za vzpostavitev številnih, številnih novih delovnih mest. 20 odstotkov brutodružbenega proizvoda do leta 2020 eh, na pri zagotavljanju produktivnosti, zakaj ne 30 odstotkov do leta 2030. Glede na to, da tu si tudi na drugih področjih zastavljamo cilje, ki jih je seveda potrebno izvesti. Kar takoj prehajam k našemu eh, prvemu gostu, ki bo govoril o novo ustanovljenih podjetjih in o tem, kako bi lahko Evropska unija ta podjetja bolje podpirala. In z nami je predsednik izvršnega odbora za majhna in srednje velika podjetja, gospod Marko Malakarne. Izvolite, beseda je vaša. Gospod eh, predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje, najlepša hvala, da ste jasme povabili na to zanimivo razpravo o novem pristopu k eh, podpori eh, novo ustanovljenih podjetij. Naj nakratko opišem dve obliki podpore. Kristin Šajber je to nakratko že omenila. Skušal bom tudi povezati obe področji in uh, spregovoril bom tudi o možnostih uh, multiplikacijskega učinka to vrstne podpore. Najprej nekaj osnovnih informacij. Kot veste, eh, je proračun približno uh, 3 uh, milijarde. In projekt je razdeljen v tri faze. Prvo fazo, drugo fazo, in eh, tretjo fazo. Pri tretji fazi gre za neposreden eh, poseg ulagateljev, eh, recimo Evropske komisije. Evropska komisija pri tem ne zagotavlja nobenega konkretnega financiranja. V prvem letu izvajanja smo eh, prejeli 10 tisoč eh, prošen in eno od desetih eh, prošen smo lahko sprejeli. In pri tem gre za približno četrtino predlogov majhnih in srednje velikih podjetij zakaj naj bi eh, majhna in srednje velika podjetja ta program eh, privabil. V preteklosti so se eh, ta mm, majhna in srednje velika podjetja začela odmikati od tega raziskovalnega programa. Ali smo sedaj našli pravo metodo, da jih ponovno pritegnemo? In tukaj bi rad podal nekaj predlogov oziroma nekaj rešitev. Prvič, ta instrument je zanimiv za majhne in srednje velika podjetja, ker lahko sodelujejo le majhne in srednje velika podjetja, ampak eh, to je eh, le omejena eh, prednost. Možnost pa obstaja tudi za individualno udeležbo majhnih in srednje velikih podjetij in ta možnost je sedaj zagotovljena prvič. Prednost oziroma posledica tega je, da so udeleženci zavarovani in da je zavarovana njihova intelektualna lastnina. Tretja prednost tega programa pa je, da ne temeli eh, toliko na tehnologiji, kot eh, pa na pripravljenosti na pripravljenosti eh, do uresničitve idej, eh, do trženja teh idej na trgu. Torej ne gre za običajno akademsko sposobnost, ne gre eh, za razvijanje tehnologije, ampak gre za spreminjanje preprostih idej v proizvode, v inovacije in v ustvarjanje novih delovnih mest, posledično seveda. Naslednji pomemben faktor je, da je finančna podpora povezana z usposabljanjem, z eh, mentorstvem in eh, to je nov eh, faktor na področju financiranja. Le v nekaterih nacionalnih schemah imamo to možnost. To pomeni, da bi lahko pritegnili zanimiva podjetja in ta program bi lahko predstavljal sredstvo eh, za pritegnitev najboljših podjetij. Tudi, če nam bo uspelo pritegniti najboljša podjetja in tudi, če bomo imeli na voljo približno 400 milijonov evrov vsako leto za posojila, si moramo zastaviti vprašanje, ali lahko z tem financiranjem dejansko dosežemo spremembe, ali lahko pomagamo majhnim in srednje velikim podjetjem v težavni situaciji posod v Evropi. Da bi lahko na to odgovorili, eh, se moramo osredotočiti tudi na druge oblike podpore. Kar želim poudariti je, da majhne in srednje velika podjetja niso usamljena, niso edina v tej situaciji. Šesto partnerjev posod po Evropi in drugije po svetu je na voljo majhnim in srednje velikim podjetjem. Zagotavljajo pomoč pri dostopu do trga, dostopu do finančne podpore, gre za eh, neke vrste povezavo, za uradno vlogo eh, pri eh, izobraževanju, pri mentorstvu in pri dosegi pravih rezultatov. Enterprise Euro Network je namenjen izboljšanju pripravljenosti podjetij na vlaganja. Kako se pogovarjati z vlagatelji, kako se pogovarjati z drugimi podjetji, kako govoriti v podjetniškem jeziku, če želite. In uh, zadnja vloga Enterprise Euro Network je, da podjetnike eh, povežejo eh, z eh, drugimi oblikami podpore na regionalni, nacionalni in pa evropski ravni. Prejemniki eh, sredstev iz tega instrumenta za majhne in srednje velika podjetja včasih dobijo dodatno regionalno pomoč. če je določen eh, projekt dovolj kakovosten, ampak ne prejme podpore zaradi pomankanja sredstev, se včasih za financiranje odločijo eh, regionalni eh, uradi. Torej, tukaj gre za pritegnitev eh, drugih oblik podpore. Pri tem. Eh, je sedaj prišlo do pomembne spremembe tudi v zvezi s strukturnimi skladi. Strukturni skladi sedaj eh, lahko zagotavljajo sredstva za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Tukaj gre eh, torej za neke vrste vzgled eh, za eh, druge projekte na regionalni ravni. In še zadnja točka, ki želimo omeniti, to je Junkarjev načrt. Veliko je usporednic med eh, Junkarjevim načrtom in pa eh, instrumentom za majhne in srednje velika podjetja. Cilji eh, se v veliki meri pokrivajo in Enterprise Euro Network bi pri tem lahko deloval kot posredovalni mehanizem, tako da bi nacionalni organi predlagali dejavnosti, ki bi vključevali tudi majhna in srednje velika podjetja. Na ta način eh, bi eh, ta eh, program postal temeljni program za začetna nova podjetja. Hvala lepa. Ja, mich, mich, uh, äh, ich Najlepša hvala, gospod Marko Marakane. Sedaj pa prehajamo k našemu naslednjemu gostu, to je Garrett Murray. In sicer eh, je eh, menedžer za eh, stike z vlado iz Enterprise Ireland. Dobar dan, Enterprise, Enterprise Ireland je vladna agencija eh, na Irskem, podpiramo eh, tako nova podjetja, kakor eh, tudi multinacionalke in eh, spregovoril bom o nekaterih točkah, ki so jih izpostavili že moji kolegi eh, danes. Eh, ukvarjamo eh, se z, oziroma sodelujemo z na tisoč podjetij, njihov izvoz znaša 80 milijard. In šestina delovnih mest prihaja iz tega sektorja. V preteklih letih smo se veliko naučili o finančni eh, podpori začetnim podjetjem eh, in eh, našo strategijo smo glede na zbrane izkušnje spreminjali. Sedaj se osredotočamo na potencijalne izvoznike. Tega v preteklosti nismo počeli. Pregledali smo eh, naše dokumente eh, iz 70-ih, 80-ih let in si ogledali, ali lahko sedaj pomagamo podjetjem, ki, takra, ki jim takrat eh, nismo zagotovili finančne podpore. Kar zadeva financiranje, naj povem, da uh, podjetja financiramo posredno in neposredno s tveganim kapitalom uh, in pa z zasebnim uh, kapitalom. Uh, Pri tem upoštevamo tržne perspektive in v zadnjih letih eh, smo se naučili, da se morajo nova podjetja osredotočiti na en ali dva sektorja, vsaj v začetni fazi. Kajti nekatera podjetja so zapravila preveč časa s tem, da so se osredotočala na preveč eh, sektorjev. Zagotavljamo tudi eh, podporo eh, in. Omenjal bom tudi eh, nova podjetja z visokim potencialom. Gre za 100 eh, do 120 eh, novih podjetij, ki jih financiramo vsako leto. Na začetku jim zagotovimo posojilo, ki jim omogoča razviti poslovni načrt, potem pa zagotavljamo Eh, posojila eh, tem novim eh, podjetjem in bolje naložba tveganja, večja je vrijednost, da se bomo odločili za podporo. Zagotavljamo jim tudi 5000 evrov ki jih uh, lahko uporabijo za raziskave. Na ta način želimo povezati ta podjetja z raziskovalnimi uh, centri v državi. Potem imamo tudi nov uh, projekt, ki se osredotoča na uh, nova nastala podjetja na univerzah. Poleg tega zagotavljamo tudi mentorska posojila. V preteklih letih smo se naučili, da se moramo veliko bolj posvetiti izobraževanju uh, in pri tem eh, bi opozoril na to, eh, da eh, akademiki in podjetniki morajo sodelovati. Naučili pa smo se tudi, da je potrebno programe ustrezno zasnovati. Ne moremo se enostavno obrniti na univerze in reči, več irskih podjetij bi moralo sodelovati pri vaših predavanjih, ampak sodelujemo z univerzama kot sta Cambridge in Stanford in uh, potem zasnujemo specifičen program eh, za eh, specifična podjetja. Poleg tega pa uspodbujamo eh, tudi učenje od vrstnikov, namreč podjetniki se veliko naučijo drug od drugega, več pravzaprav kot od akademikov in to je tudi eden izmed temeljnih naukov. Kajti, eh, če eh, podjetniki niso pripravljeni vložiti energije eh, v to izobraževanje, potem podpora nima smisla. Torej imamo inovativna podjetja z velikim potencialom, kot, visokim potencialom, kot se dejal, jih podpiramo 100 do 120 na leto. Eh, in eh, pri teh eh, podjetjih sodelujemo z neposrednim kapitalom. Če ta podjetja že vključujejo tvegani kapital, potem upoštevamo enaka pravila. Zagotavljamo zasebni kapital in to je še prav posebej pomembno kar zadeva uh, običajne delnice, te ne smejo presegati 10 odstotkov. Od podjetij pričakujemo, da ostanejo na Irskem, nimamo pa nič proti, da ustanavljajo podružnice izven Irske in to počnemo že 12 let v okviru strategije za uh, nova podjetja z visokim potencialom. Ko smo se z podjetniki uh, pogovarjali, um, v zvezi uh, z uh, temi podjetji z visokim potencialom, uh, so od nas uh, zahtevali 500 tisoč ali pa milijon evrov. Torej, V postopek smo se vključili prepozno, potrebno je poseči uh, že prej. Če se vrnem k birokraciji, ki je bila prej omenjena lažje uh, je izpogajati običajno uh, pogodbo eh, na Irskem ali po Velike Britaniji, kot pa preferenčno pogodbo, ki znaša več kot 100 strani. Uh, ključnega pomena pri tem je za nas uh, mentorstvo. Prosili so me, da spregovorim o uh, ženskih podjetnicah. Eh, če se vrnem eh, k staremu konceptu eh, novih podjetij z visokim potencialom, potem smo lahko ugotovili, da smo pri ženskih podjetnicah naleteli na veliko večje zanimanje. Ženske so se veliko pogosteje odzvale na tržne kampanje, ki so jim bile namenjene. Niso menile, da se razpisi, ki niso namenjeni uh, samo ženskam, v uh, veliki meri nanašajo tudi na njih. In ko smo to ugotovili, uh, smo uh, se sredotočili na te projekte in ugotovili smo, da le to privede do pravih uh, kandidatov. Poleg tega od uh, sreda 90-ih vlagamo v tvegani kapital. Naše mnenje je, da morajo imeti davkoplačevalci, eh, da morajo prejeti enako povlačilo kot pa zasebni ali pa javni vlagatelji. Specifičnih skladov, ki bi se osredotočali zgolj na en trg, je zelo malo na uh, majhnih uh, območjih, na otokih in tako naprej. Uh, Zato je potrebno predvsem tam zagotoviti eh, pomoč. Pri tem eh, skušamo pritegniti zasebne vlagatelje, pa tudi banke in prepričan sem, eh, da je bilo tukaj veliko govora o blendingu in eh, irske banke so zagotovo eh, zagotovile eh, financiranje, razprašajno financiranje in eh, zahtevamo, da naš kapital ostane na Irskem. E, poleg tega pa smo se zauzeli tudi za uporabo mednarodnega tveganega kapitala. Vzpostavili smo oziroma privedli smo šest skladov na e, naš trg, tudi e, ameriških skladov za tvegani kapital. Pogoj je bil, da vzpostavijo urad z visokim uradnikom na Irskem imamo 17 eh, eh, partnerskih odborov za tvegani eh, kapital in to se mi zdi ključnega pomena. V evropskem kontekstu bi morda o tem morali razmišljati. Obstajajo seveda pravila, da naj bi uporabljali le evropske sklade. Razmisliti pa je potrebno tudi o pritegnitvi tujih skladov. Vlagali smo tudi v eh, sklade za kapitalski razvoj, eh, kajti do eh, tega nas je privedla kriza, če ni bilo na voljo bančnega financiranja smo želeli zagotoviti alternativno financiranje, ko so to podjetja potrebovala. Zagotavljamo pa eh, tudi eh, razvoj sindikatov. In eh, še zadnja točka, Evropski kontekst. Enterprise Ireland tesno sodeluje z programom Obzorje 2020. Pozdravljamo jamstva za majhna in srednja velika podjetja, pozdravljamo tudi program za tvegani kapital vendar pa mislim, da bi bile potrebne presoje vpliva za določene projekte. Recimo podpredsednik je omenil European Angel Fund. To je bila dobra ideja eh, in kaj bi lahko storili, da bi eh, učinek tega eh, sklada še okrepili. Potrebujemo tudi raznolikost tveganega kapitala. In uh, moj kolega je govoril o uh, visokih zneskih, ampak mislim, da se je potrebno osredotočiti tudi na uh, nizke uh, zneske. Gre za vprašanje, koliko uh, podjetnikov uh, se je odločilo za tvegani kapital zaradi podpore evropskih uh, instrumentov. In eh, sedaj še posredniki. Kot je prej dejal kolega, eh, so države različne. In eh, če posojilnih posrednikov ni, potem je situacija veliko bolj zapletena. Potrebno je torej poskrbeti za sistem tudi za tiste države, ki nimajo vzpostavljene strukture. Zato smo vzpostavili organizacije strateškega bančništva in eh, mislim, da je to področje, ki se bomo morali v prihodnosti še eh, podrobneje posvetiti. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. To je bila zelo zanimiva analiza. Prosil bi govorce, da mi dajo znak, eh, ko prehajajo k koncu in eh, s tem prehajam eh, k gospodu Wernerju Novertu Ridlu, je upravni direktor Fimpointa iz Avstrije. Um. Dragi predsednik, dragi člani odbora, hvala lepa. EU je mirovni projekt ki se ustvarja z zaposlovanjem in za zaposlovanje so potrebne investicije. Za investicije pa okvirni progoji eh, in eh, zaupanje in potem pa eh, eh tudi ustrezne eh, finančne instrumente. Eh, že nekaj let sem podjeti, podjetnik in sem eh, se odeležil pri določenih podjetjih in sem pač videl, kako dejansko delajo. In uh, tako da sem videl mik makro raven in tudi mikro eh, raven. Videl sem MSP-je, ki imajo 15 do 20 zaposlenih, eh, ki se borijo vsak dan za nova naročila, za nove uh, finančna sredstva, za denar, da lahko kupijo material, s katerim bodo lahko opravili naslednje naročilo. Eh, problem pa je, če nimajo usposabljanje. Jaz osebno sem eh, študiral, bil sem tudi asistent eh, na univerzi. In mi pa govorimo tukaj o MSP-jih in oni zaposlujejo 80 odstotkov vseh ljudi v Avstriji in oni imajo uh, drugačne probleme. Eh, če se pogovarjajo z nekim državnim organom, potrebujejo že svetovalca. Uh, oni takoj uh, jamrajo, ne razumemo teh programov. Podbujanja. Mi smo v Evropi, ki se ponavadi financira preko bank in eh, Eh, z bazlom 3 samo 30 odstotnikov, 30 eh, odstotkov podjetnikov dobi eh, bančna posojila. Potem pa imamo pač taka podjetja, ki so zaradi napačne investicije, predaje podjetja družinskemu članu ali pa imajo težave zaradi predhodnih odločitev drugega podjetnika eh, in eh, ta podjetja od bank ne dobijo nobenega denarja. Banke pač pravijo, da jim ne morejo dati denarja zaradi tega, ker eh, so pod nadzorom in nadzorni organi ne dovoljujejo pravzaprav, da dajejo takim podjetjem posojila. To je povezano tudi z našo kulturo. E, e, e, Situacija je torej taka in mi smo sprožili projekt oziroma jaz sem sodeloval, se udeležil pri nekem podjetju, ki so ga ustvarili nemški podjetniki skupaj z nemško banko in eh, Kaj je problem pri financiranju? To je nepregleden trg. Eh, vsak, ki želi material, po internetu poišče eh, eh, ponudnike, poišče najcenejšega in kupi material, ki ga potrebuje. Vendar financiranje spada med najbolj tajne projekte. Avstrija ima več kot 800 Eh, finančnih institucij, ki imajo svoj lastni kapital in eh, podeljujejo kredit. Koliko bank bo obiskal um, mali podjetnik iz podeželja, ki nima uh, veliko kapitala in tako naprej? E, in koliko imamo pravzaprav še takih proizvodnih podjetij? E, od storitev ne moremo vsi živeti. Torej in, mi smo oblikovali neko spletno platformo, ki je že nekaj let uspešna v Nemčiji. E, to je tako imenovana e, partnerska borza pravzaprav za podjetnike. Tu e, podjetnik predstavi svoje podjetje, na drugi strani pa vidijo pravzaprav banke informacije o tem podjetju. E, to podjetje je anonimno na tej e, platformi in tu vidi pač določene številke o podjetju e, promet in panoga in tako naprej. Eh, potem pa eh, banka odloča, ali želi eh, delovati v določenem sektorju, v določeni regiji in če pač podjetje banko zanima, se banka oglasi pri podjetju in pravi, rada bi zvedela več o vas. Torej, to je zelo dobro. Tu podjetnik torej odloča, s katero banko se bo pogovarjal. Podjetnik, ki kliče v banko in se hoče pogovoriti eh, in dobi eh, tajnico, ki pravi, eh, bom videla, če ima direktor čas za vas. Torej, to ne deluje tako. Tu podjetniki že izgubijo eh, živce, morajo iti v banko z davčnim svetovalcem in potem pa banka reče, pravzaprav za vašo panogo nismo zainteresirani. Ukoliko bank bo tak podjetnik šel? Torej preko te naše platforme dobi dostop do mnogih bank, sam odloča, s kom se bo pogovarjal. Torej mi imamo problem lastnega kapitala, E, torej sam sem udeležen pri nekem podjetju, ki je dobilo težave zaradi e, e, stečaja drugega podjetja in mi smo v tem primeru takoj podvojili lastni kapital, zato da bi lahko dobivali kredite od banke. Torej, mi na tej platformi torej, povezujemo podjetnike, banke, potem pa predstavnike kapitala. To eh, deluje eh, anonimno in to je kot neka partnerska borza, kjer se pač eh, najdejo. Če je nekdo pred desetimi leti rekel, da je našel partnerja v internetu, so njegovi sogovorniki rekli, no zame to ne bi bilo. Vendar danes gre vse prek interneta. Potovanje organizirate preko interneta, Eh, naročate preko interneta in edino pri bančništvu pač eh, nismo tako delali. No, mi smo zelo uspešni s tem proizvodom, s to platformo, z EU eh, se pogovarjamo o tem, da bi to dejansko sprožili v vseh državah EU, e zato da bi bil trg bolj transparenten in da bi podjetniki lahko prišli hitro, anonimno do denarja. E, to bi imelo tudi prednosti e, za e, banke. Dobili bi veliko novih strank, prihranili bi si pač mnoge pogovore, ker so pač pravzaprav že vsi pomembni, relevantni podatki na, v tem programu dostopni. Torej, mi moramo pravzaprav začeti razmišljati kot eh, podjetniki, kot podjetja, ne da oni razmišljajo kot mi. V zadnjih letih imam opravka stalno s takimi podjetniki, ki mi rečejo, potrebujem denar samo za material, imamo dovolj uh, uh, za proizvodnjo do 250 milijonov, ne dobijo pa 2 milijonov eh, zagonskega financiranja. Dosti krat pač eh, določenih zanimivih eh, stvari niso uresničili, zaradi tega, ker pač ta prvi korak ni bil mogočen. Socialni mir bo zagotovljen le, če bomo zagotavljali delovna mesta in v ta namen potrebujemo delujoč kapitalski trg. Nas eh, pravzaprav preganjajo krediti. Mi nimamo pravega kapitalskega trga, kot eh, ga ima Amerika. In eh, dostop do financ je ključnega pomena. E, to je kot nek e, speed dating za podjetnike, e, tako so to rekli na tiskovni konferenci in mi moramo delati na tem, da omogočimo dostop za podjetja. E, to je samo en del njegovih problemov. Podjetniki se ukvarjajo z dobavitelji, zaposlenimi, strankami in drugimi vprašanji. In eh, s takim pristopom bi osrečili pravzaprav mnoge ljudi, bi zagotavljali delovna mesta. Pomembno je, da so stvari eh, preproste in pregledne. Hvala lepa. Ja, recht herzlichen Dank. Prisrčno hvala. Mislim, da je prav to eh, tisto, kar iščemo, se pravi ljudje iz prakse, ki poznajo posel in ki lahko pokažejo, kako so se posamezna področja spremenila v teku let, kako se spreminjajo zahteve in mi moramo seveda vedeti, <laughs> kaj je najbolj učinkovito sedaj je tu gospod eh, Peter Guldemont, eh, direktor eh, poslovnega inkubatorja Jes Delft. In veseli smo, da ste prišli danes k nam. Hvala. Predsedujoči poslanci, gospe in gospodje. Rad bi se vam zahvalil, ker ste mi dali priložnost, da lahko prispevam k razpravi o financiranju MSP-ja. Sem Peter Goldemont, sem direktor enega največjih poslovnih inkubatorjev JSDOFT na nizozemskem. Upam, da imate še kaj energije za to, da lahko prisluhte moji zgodbi. Mogoče ste slišali lepe zgodbe o nizozemski glede zagonskih podjetij v zadnjih mesecih. Podprli, podprti smo bili zaradi Neli Kros, ki je bila komisarka. Mira Posebna odposlanka za MSP je podarila je pomembnost MSP-ja, ker je znatno vplivala na inovacijo in gospodarsko rast. Nizozemski ekosistem se sedaj hitro razvija, na prostornici lahko vidite pregled sedanjega prizorišča. Delft je tudi tam, na prostornici. Yes, Delft je ena izmed prvih pobud na nizozemskem. Začeli smo pred desetimi leti smo neprofitni inkubator, ki je mogočno, m, tesno povezan z univer, Univerzo Delft za tehnologijo. Sretočamo se na inovativna tehnološka podjetja, ki imajo zelo dober poslovni model. Večina se jih osredotoča na strojno opremo. Osredotočamo se na komplekse tehnologije, ki ponujajo rešitve za izzive na svetu. Želimo oblikovati Podjetja prihodnosti v sodelovanju z univerzami in podjetniki to lahko vidimo tudi v praksi. Gre za Delft. Pomagali smo več kot 150 podjetjem. Ustvarili smo 1047 delovnih mest in aktivni smo v več kot 80 državah. Tu imamo različne izdelke, imamo recimo to, kar lahko vidite na naslednji prosojnici imamo solarne simulatorje, imamo medicinske naprave, na slini prosojnici, potem imamo tudi različne robotske rešitve. Kar nekaj poslancev v tem parlamentu je skupaj s komisarjem Katajninom obiskalo Yes Delft. Bili so navdušeni nad našim neposrednim prispevanjem gospodarskemu razvoju in tega učinka ne bi mogli imeti brez podpore Evropske unije uspelo nam je uspešno uporabiti veliko sredstev. Tu imamo Evropski sklad za regionalni razvoj, ta je podprl razvoj našega inkubatorja. Imamo pa tudi druge tekoče programe, kjer se sretočamo inovacijske skupnosti, recimo na podnebje. Delamo tudi na drugih aplikacijah skupaj z vodilnimi inkubatorji v Evropi. Torej, zagonska podjetja imajo prednosti od evropskih sredstev, vsaj posredno gledano. Ampak kakšna je realnost? Večina evropske podpore je namenjena organizacijam, ki imajo pooblastila in čas, da se na to prijavijo. Evropska sredstva se pridobijo preko zelo zapletenih podstokov in preverb. In zagonska podjetja se na začetku nikoli ne prijavijo, ker to zame preveč dragocenega časa. Ali ne bi bilo odlično, če bi lahko zagonska podjetja imela bolj neposredno pomoč od evropskih sredstev? Osredotočimo se na potrebe zagonskih podjetij. Na začetku, recimo, ko vstopi v naš inkubator JSDF, je njihov seznam zelo dolg. Treba je zaščititi intelektualno lastnino, treba je oblikovati prototip, treba je najti stranke, treba je razviti odličen poslovni model, treba je oblikovati ekipo, torej tako naprej teh mesecih spanje ni na seznamu, čas teče hitreje kot pa denar. In v zelo omejenem času je treba opraviti toliko zapletenih nalog. In sedanja evropska sredstva ne ponuje nobenih resnih možnosti za ta zakonska podjetja. In tem je težava, kajti, kot je povedal kolega iz London School of Economics, inovativna podjetja so najpomembnejša za gospodarstvo. Torej, kaj bi lahko Evropska unija storila, da bi izboljšala dostopnost do teh sredstev za ta zagonska podjetja. Brez ulaganja tiste projekte, ki nikoli ne bodo na trgu. No, sedaj pa dobre novice. Jaz, Delft, je že opravil večino dela za vas. V desetih letih smo postali strokovnjaki za tehnološko podjetništvo. Vemo, kako podpreti tehnološka zagonska podjetja. Najdemo najboljše. Pogovarjali smo se že z nastotine podjetnikov in preverili smo njihove ideje, da bi postali prihodne vodilna podjetja. Prejmemo zelo veliko vlog, ampak le 20 jih izberemo na leto, zato da se pridružijo našemu programu. Prepričan sem, da lahko Evropska unija pomaga nam zato, da bi pospešili delo zagonskih podjetij, zato da se odzovejo na izzive na svetu na trgu hitreje kot sedaj. Torej, kakšen je moj načrt? predlagal bi enostaven partnerski projekt. Tu bi lahko imeli deset evropskih inkubatorjev z dobro zgodovino, zato da bi podprli tehnološka zagonska podjetja. Damo jim 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Tistim, ki jih izberemo za te inkubatorje. S temi sredstvi se lahko posebno osredotočijo na to, da lahko tako hitro kot se le da prinesete izdelke, ki so na tino trg. In potem lahko inkubatorji pomagajo, da delajo na ekipi, na trgu, na tehnologiji, zato da lahko ta zagonska podjetja vlagajo tako hitro, kot se le da, kaj ti. Tako in tako bodo ta podjetja potrebovala zunanje naložbe. Lahko se pogovarjamo o podrobnostih pogoja, ampak naj bo vse enostavno. Evropa vedno omenja velike številke. Pri kozmi imamo 1,3 milijona evrov, 82 milijard zato da bi podprli Grčo v prihodnih letih. Junker je načrt. 350 milijard evrov. Pri našem pilotnem projektu bi potrebovali le 20 milijonov evrov na leto, da bi podprli 200 prihodnjih vodilnih podjetij iz desetih vodilnih inkubatorjih. To je lahko zelo edinstven in čigovit način, da bi izrabili strokovno znanje in omrežje obstoječih inkubatorjev in da bi povečali verjetnost tega, da bi kompleksne tehnologije prišle uspešno na trg. Gospod predsedojoči, poslanci v parlamentu, gospe in gospodje, evropska sredstva ne smejo biti model za dodeljevanje, ampak to, ta model mora pomagati ljudem, da prinesejo nove tehnologije na trg tako hitro, kot se le da. Vemo, kdo so ti ljudje in vemo, kje jih najti. Delajmo skupaj zato da bi oblikovali ta pilotni projekt za prvo zgodnjo fazo dodeljevanja nepovratnih sredstev. In rad bi slišal vaše mnenje o tem, o tem načrtu. Seveda lahko obiščete jaz DAS, če želite. Nikoli se še ni zgodilo, da bi politiki odšli od nas brez velikega nasmeha na obrazu. Hvala. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Hvala lepa. Mislim, da je posem naravno, ko imamo pač te referate, ko se smehljamo, eh, ker smo srečni, ko vidimo, da pravzaprav nismo sami. In sedaj pa naš zadnji govornik, eh, gospod Michael Collins, eh, ki prihaja iz Združenja EVCA. Prosim. Hvala predsedujoči, gospe in gospodje poslanci. Veliko zadovoljstvo mi je, da sem lahko danes popovdne z vami in da lahko podam perspektivo IVCA. E Kaj bi rad storil? Rad bi se osredotočil na zelo specifično težavo in zelo specifično rešitev. Mislim, da je to dosledno zahtevo, ki smo jo slišali odboru, da bi res slišali vprašanje o tem, kaj bi lahko storili bolje pri evropskem proračunu. No, začel bi s hitrim povzetkom. Zakaj je tvegani kapital pomembno? V določeni meri smo to že slišali, tako strani Garretta kot Nila. Tvegani kapital podpira inovativna podjetja, tiste, ki ponujajo veliko priložnost za prihodnost. Tvegani kapital ni dober model financiranja za vse MSP-je in to tudi ni ambicija tega tveganega kapitala, ampak to je dober model financiranja za to, da gre kapital iz institucionalnih vlagateljev, ta majhna inovativna podjetja, ki so prihodnost evropskega gospodarstva. Zelo veliko število ali velika večina podjetij, ki jih podpre evropski tvegani kapital, to niso eh, le MSP, ampak so to tudi mikropodjetja, ki imajo 9 do 50 zaposlenih, torej lahko pridobijo sredstva na tak način preko novih inovativnih idej. To je srce evropskega gospodarstva. EVCA vlaga vse te zanimive sektorje, ki bi jih tu pričakovali, od znanosti do medicinske tehnologije in tako naprej. Evropski tvegane kapital je imel odlične uspehe v zadnjih letih, ampak na česa pa nimamo? Nimamo iste stopnje uspeha, kot ga imajo ameriški kolegi. In to je nekaj, na čemer moramo delati. To je še vedno izziv, ki je pred nami tu v Evropi. Gospod Rubik, vem, da želite imeti metriko uspeha, želite si ciljev. Recimo, tu si lahko zamislimo en cilj pri evropskem tveganem kapitalu, da bi recimo sodelovali z ZDA, da bi jih premagali. Mi smo večje gospodarstvo kot ZDA ampak sektor tveganega kapitala je zelo majhen v primerjavi z ameriškim preko Atlantika. Tako, to je izziv, s katerim se soočamo. Kako imeti večji sektor evropskega tveganega kapitala? In tu imamo dva zelo uspešna sektor tveganega kapitala na svetu in dve zelo uspešni državi sta to ZDA in Izrael. Evropska unija res zelo zaostaja za obema trgoma, v Izraelu in ZDA. Recimo, kaj tu vidimo pri tveganem kapitalu v Evropi? Vidimo, da je sklad za tveganem kapitalu v Evropi zelo mehen. Tujini je to dvakrat večje in to ima hude posledice. Recimo, to najprej pomeni, da imamo manj podjetij, ki lahko podpremo s tem skladom in drugič, to pomeni, da sklad ne more podpirati podjetij neskončno. Mi ne moramo tega početi neskončno v ciklih, zato da lahko ta podjetja rastejo, da gredo od dveh zaposlenih do petih, desetih, petnajstih, stotih zaposlenih do tisoče zaposlenih. Nimamo toliko sredstev v našem skladu, da bi to lahko storili za ta podjetja. V zadnjih petih, šestih letih smo videli le peščico evropskih sredstev, ki so šla, ki so bila zbrana za to, ampak zbrali smo na stotine milijonov. Ampak poprečna velikost v Evropi je približno 60-70 milijonov evrov. To ne pomeni le, da je premalo teh sredstev, da bi podprli veliko število podjetij ali da bi ne nekno podpirali podjetje, ampak to tudi pomembno vpliva na samo zbiranje sredstev. Kaj se pogosto zgodi v Evropskem skladu? Ti skladi so premajhni, da bi pritegnili globalne institucionalne vlagatelje. Industrija zasebnega kapitala na splošno in tvegani kapital je del tega, je zelo uspešna pri zagotavljanju sredstev institucionalnih vlagateljev. Zlasti, ko gre za pritegnitev globalnih vlagateljev, več kot 40 odstotkov kapitala, ki pride v evropski zasebni kapital, pride v kapital izven Evrope. Če si pogledamo segment tveganega kapitala, pri zasebnem kapitalu ta znaša le 11 odstotkov. Zakaj je tako? Zakaj smo tako uspešni pri tem, da lahko pritegnemo tuje vlagatelje, ki lahko pridejo v nemški sklad, zato da vlagajo podjetja, ampak zakaj smo tako neuspešni pri teh istih vlagateljih, zato da bi vlagali v tveganje kapitala? Zaradi velikosti skladov. To je ta razlog če se pogovarjate z nekim globalnim institucionalnim vlagateljem, in to pogosto počnemo. Enkrat na leto gremo v Azijo, Kitajsko, Japonsko, Korejo in se pogovarjamo z institucionalnimi vlagatelji in številni se zelo zanimajo za vlaganje Evrope, zelo se zanimajo za dobra podjetja, za dobra zagonska podjetja, ki jih lahko najdemo tu v Evropi. Ampak v čem je težava? Težava je v tem, da lahko napiše le majhen ček in ta je prevelik za naš sklad sveganega kapitala. Pogovarjali smo se z neko veliko kitajsko institucijo, z enim vlagateljem in najmanjši ček, ki ga bo napisali, znaša 50 milijonov ameriških dolarjev. To je preveč za katerikoli sklad sveganega kapitala v Evropi z nekaj izjemami. Kaj to pomeni? Da tudi, če se zanimajo za dostop do evropskega tekstilnega sektorja, sektorja znanosti, ni poti, ni kanala, da bi to dejansko posredovali. In sedaj smo v situaciji v Evropi, ko ne moremo dobiti zasebnega kapitala v tem sektorju in preveč se zanašamo na javna sredstva. In to je še pomembna kritična vloga javnih sredstev. V zadnjih letih smo videli vlogo EF, to je bilo ključnega pomena pri ohranjanju tveganega kapitala v časih finančne krize. Strinjal bi se z Garrettom javna sredstva lahko odigrajo vlogo pri spodbujanju in razvijanju nove generacije tveganega kapitala, ampak preveč teh javnih sredstev, ki so sedaj prerasporejena v različne projekte, veliko je različnih projektov financiranja in pogosto so pogoji, ki so povezani s tem, zelo zahtevni. Gre za financiranje, ki je na voljo za lokalne sklade za tvegan kapitale, ki vlagajo lokalne infrastrukture in v lokalne ekosisteme. In Kaj pa pogrešamo? Pogrešamo to, da bi podprli velike paneuropske sklade tveganega kapitala, ki bi dejansko imeli zmogljivosti za razvijanje uspešnih evropskih podjetij v prihodnosti. Če mi nevarnost, če evropski sklad ni dovolj močen, da bi podprl ta podjetja, bodo to storili drugi. No, na nek način nas to ni treba skrbeti, če imamo zunanji denar, če imamo ameriška podjetja, ki želijo podpreti naše najbolj uspešno podjetje, je to odlično, ampak tu obstaja nevarnost. In vse prepogosto se zgodi, da imamo podjetja, intelektualni kapital, podjetništvo, ki se potem preseli v ZDA. Torej, mogoče se podjetja rodijo v Evropi, ampak zraste v ZDA. Torej, želimo spodbujati ameriške vlagatelje v Evropi, ampak radi pa bi tudi, da evropska zakonska podjetja, evropski podjetniki izberejo, ni treba, da izberejo ameriške vlagatelje, radi bi imeli evropske vlagatelje, ki so dovolj veliki, da jim dajo to možnost izbire. In s tem je povezan tudi evropski proračun. Kako lahko uporabimo evropski proračun na nov način, da bi ustvarili instrument, ki je dovolj velik, da je lahko dovolj privlačen za globalne in se znane vlagatelje. In kaj predlagamo pri tej industriji tveganega kapitala? Ustvariti moramo nov instrument, nov vzvod, ki bo nad posamičnimi skladi tveganega kapitala. In naš odgovor na to vprašanje, kako lahko evropski proračun bolje podpre zagonsko podjetje, je, da uporabimo nekaj denarja iz obzorja 2020 in to obzorje 2020 tudi omogoča, ali da to vzamemo iz novega mehanizma EFSI da bi oblikovali to omrežje skladov in da bo to omrežje dovolj veliko, da lahko mora biti pritegne globalne institucionalne vlagatelje. Če tega ne bomo storili, če ne bomo ustvarili tega novega vzvoda vlaganja, obstaja nevarnost, da bomo še naprej videli, da bodo evropska podjetja uspešno določene točke, ampak ne bodo mogla res rasti in razvijati druge. Imeli bomo evropski Google, evropski Facebook, ki bi lahko bil konkurenčen na globalnem prizorišču. Odbor naj razmisli o teh načinih, kako spodbujati dodatno inovativnost pri podpiranju MSP-ja, zlasti pri podpiranju zagonskih podjetij. In res bi priporočili, da preučite takšne pobude, kot sem rekel, preko obzorja 2020 ali preko EFSI. In to je nekaj, kar se lahko financira in to je veliko zanimanja pri globalnih vlagateljih, ko gre za dostopanje do teh dobrih evropskih podjetij, pa potrebo mehanizem, ki bo to omogočil. Hvala. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Najlepša hvala. Ehm, torej, ta e, tema velikosti gospodarstva je seveda e, zelo pomembna in e, mi smo pri tem gospodarstvu pravzaprav eh, v stanju, da naredimo eh, spremembo. Eh, pomembno je torej, da imamo to sceno novih podjetij, mladih podjetij. Pomembno je videti, kateri novi poslovni modeli so potrebni za to, da bi imeli dobre Eh, rezultate za naše stranke. Lambert, prosim. Hvala, sem nizozemski poslanec. Dvoje bi omenil. Najprej bi rekel, kako pomembno je, da se specializiramo, da smo specializirani, kajti zakonska podjetja za dizajn ali tehnološka podjetja ali podjetja informacijske tehnologije imajo običajno popolnoma različno vlogo. Pri regionalni politiki govorimo o pametni specializaciji. In tu lahko vidite, da imamo posem drugačne začine, se če greste v Berlin ali London. Torej, to so velike razlike, ki obstajajo. In zanima me, ali verjamete specializacijo, ko govorite o zagonskih podjetjih in drugo vprašanje, ki je tudi bolj splošno kot to, kar je povedal zadnji govorec. Omenil je to idejo sklada skladov. To je možno v okviru EFSI. Mislim, da ja. Ampak, če si pogledam države članice, imajo države članice toliko različnih skladov. Ali lahko pokomentirate te pobude v državah članicah? Ali bi lahko to združili v EFSI? da bi lahko ta ideja zaživela, kajti tu je veliko podpore, veliko je izkušenj iz prve roke v zadnjih desetih letih. Ali lahko razmislite o tem? In še nekaj na koncu, naslednji teden bomo šli v Silicon Valley z odborom, srečali se bomo z vlagatelji. Hvala, ker imamo danes ta sestanek. Ja, recht herzlichen Dank. Gibt's noch ein... Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ja, kolega, prosim. Budem stručni, znova to bo. Hvala za besedo, zelo na kratko. Ja, ponovno je bil ta drugi panel tako navdušen, tako kot prvi. In včasih stvari dobro tečejo, ker ste tako navdušeni pri vašem delu in tako zagnani. Pred nekaj leti sem poklical vsa inovativna podjetja v svoji regiji in sem jih vprašal, kaj potrebujejo, da bi bila še bolj inovativna. In nekatere stvari so bile prav banalne recimo, da ne morejo imeti prototipa stroško ali kaj takšnega. To pravim zato, ker bi bilo vredno preučiti te ovire, ki obstajajo, da bi se znebili teh ovir. Mogoče bi lahko komisija poskrbela za to, za začetek. Potem bi lahko to urejali skupaj v ZDA. Vlagajo približno na isti ravni kot pred krizo. V EU pa približno 50 odstotkov manj. Lahko bi se vprašali, zakaj? Ali imamo tu kakšne ovire, ki nas omejujejo pri naših naložbah? Mogoče bi morali odstraniti te ovire. Še enkrat hvala za vaše prispevke. To se mi je zdelo zelo koristno. Hvala. Ja, danke. Kipte noch weiter. Hvala lepa. Želi še to besedo? Naš predsednik, prosim. Vsi. Hvala. Najprej bi se rad zahvalil vsem govorcem za vse prispevke, kajti ti prispevki so bili zelo dobri, izhajajo iz prave ekspertize. In to je podprto z drugimi dejavnostmi, ki so se izvajale in to je dejansko prava referenca. Mislim, da lahko to izhajamo iz tega. Na ravni proračuna morate vedeti, da evropski proračun ni znaten. To je komaj da en odstotek evropskega BDP-ja. In zelo velik del tega proračuna gre za različne ukrepe, zlasti za kmetijstvo. 40 odstotkov gre za kmetijstvo. Obzorje 2020, ki naj bi dobilo 80 milijard med leti 2014-2020, tu imamo nekaj manevrskega prostora. Zato, da bi dali prednost financiranju zagonskih podjetij. V tej schemi, ki ste jo omenjali. No, sveda smo delali na tem, da bi EFSI pomagal. Sedaj imamo pravno podlago, ki je bila izglasovana na plenarnem zasedanju 24. junija. Potem bomo oblikovali zadnje določbe. Sedaj najemamo generalnega direktorja, strokovnjaki, torej čez nekaj tednov bo to operativno. Potem imamo Junkerjev načrt, ta znaša 21 milijard jamstev. No, Emanuel Fernandez je poročevalec in je tu, tako da bo preveril, čeprav govorim. Ampak nuno no, je imeli 63 milijard jamstev, če se ne motim, za učinkom vzvoda imamo 315 milijard. 20 odstotkov od 315 milijard naj bi šlo za financiranje MSP-ja. Torej, ali mislite, da bomo lahko hitro izkoristili ta sredstva za to, da bi oblikovali platformo, regionalno platformo, nacionalno platformo, ne vem, kako se bo to razvijalo, ampak mislim, da so stvari nujne nujno moramo priti iz besedna dejanja. Čez nekaj tednov bo EFSI povsem operativen ali mislite, da obstaja kakšna možnost, da se odzovemo na ta pričakovanja, zato da najprej vidimo te močne ambicije v Evropi, da bi imeli politiko, ki bi podpirala inovacije, tveganje kapital, da bi se res zavezali k temu Evropi. Po drugi strani imamo pragmatično plat. To smo jasno slišali v razpravi in to smo videli tudi v zapisniku. Torej, če to deluje, bomo to presegli. Ne bomo se ustavili na sredi poti. Imeli bomo pilotni projekt, ampak EPSI je lahko nek pilotni projekt, vsekakor. Pa radi bi, da vas to spodbudi in da hitro potem izkoristimo 63 milijard, torej 20 odstotkov od 315 milijard. In potem bi lahko preverili, če to operativno ali ne, če imamo tu res pravi vzvod, da bi zapolnili finančne vrzeli, ki jih imamo v Evropi že deset let. Na področju rasti je vse več kot le zaskrbljujoče. V številnih državah imamo zelo veliko stopnjo brezposelnosti, ki raste. Torej, ali lahko tako izkoristimo ta instrument, ali nam lahko poveste, če ima ta instrument značilnosti, ki jih želite imeti in če ne, kaj je treba storiti, da bo to skladno z vašimi prečakovanji in da bo ta instrument izpolnil svoj mandat. Ja, jakut, eh, uh, ta... Zelo dobro. Sedaj prehajamo na krok odgovorov. Gospod Marko Melekane, ne prosim, začne. Thank you, Chairman. Um, Hvala, predsedujoči. Govoril bom iz vidika izvršne agencije, ampak mogoče ne bi smela izvršna agencija sodelovati pri politični razpravi, vendarle pa bi prispeval s pripombo glede izvajanja tega instrumenta za MSP. -je. Kot sem rekel, kaj, zdi se, kot da bi ta instrument lahko bil pilotni projekt pilotnega projekta kajte nekatere značilnosti kažejo, da je to podobno, sicer v manjši meri kot Junkerjev načrt. S tem lahko pritegnemo zanimanje vlagateljev, lahko pritegnemo zanimanje nacionalnih organov. In tu bi rad pričal tem. Kot veste, komisija, tako kot izvršne agencije, pomaga državam nadzorovati te programe in zato je to programski odbor. Veliko let sem sodeloval pri razpravah v programskem odboru glede obravnave različnih programov in če lahko poenostavim to vprašanje, kaj lahko ta program stori za mojo državo. No, kaj nas je presenetilo v tej razpravi, ki smo jo imeli, včasih neformalno, osebno, imeli smo obiske, telefonske klice in če govorimo o instrumentu za MSP, je pogosto slišimo vprašanje, kaj lahko moja regija, moja država stori, da bi podprla, dopolnila ali kakorkoli želite ta instrument. In za nas je to dokaz, da je to možnost. To še ni nekaj, kar je dokazano sistematično, ampak ta potencial obstaja, da bi dobili dodane vire na predvsej višji ravni regionalnih, nacionalnih organov in to res lahko prinese veliko energije in podpore masovanj. Konec konca se to strinja z nami predsedajoči. Z obzorojem 2020 lahko storimo le nekaj majhnega, to je le kaplja v oceanu. Hvala. Nekste. Hvala lepa. E, naslednji je gospod Garrett Murray. Ja, navezal bi se na te komentarje. Ne vemo še, kako bo z jamstvenim skladom, kako bo z EFSI, ampak koliko novih podjetij naj bi imeli, kako raznoliko je to prizorišče, kako bo čez tri leta. Mislim, da moramo to nadzorovati tekom procesa, sicer ne bomo bolj konkurenčni. Glede pametne specializacije lahko rečemo, da na Irskem želimo podpreti podjetnike. Če jih podpiramo posredno ali neposredno, seveda želimo, da imajo poslovni načrt ampak pravzaprav želimo, da bi se kaj spremenilo. In ko sem govoril o inovacijskem načrtu, naj rečem, da smo želeli z inovacijskim načrtom pomagati pri izdelavi poslovnega načrta, ampak to mora biti fleksibilno. Da ne bi dali sredstva naprej, ampak da bi imeli natančen načrt, zakaj gre pri porabi sredstva. Če se pogovarjate z dobrimi pospeševalniki, verjetno boste videli nekatere v Silicon Valley prihodnje teden, boste videli, da ima vedno veliko fleksibilnosti, mogoče pritegne enega podjetnika, konce pa so tam trije. Potem, kakšna je razlika med mano in Michaelom? Mislim, da so oba pravilno rekla, da potrebujemo nove sklade, nove upravitelje in da bi odrazili ta mikro model, ki ga boste videli v Silicon Valley prihodnji teden. Kaj ti tu gre za trge, ki so pomembni, vedno bomo imeli regionalne potrebe, ampak delamo na regionalni, nacionalni ravni in tu zelo dobro sodelujemo z EF. E Ja, Recht herzlichen Dank. Hvala lepa. Naslednji je gospod Werner Neuwirth Riedl. Dve stvari si želim. Eno je, da bi podjetništvo eh, postalo spet ugledno eh, v Evropi, da bi podjetniki bili ljudje, ki delajo tudi za splošno blaginjo. V Evropi imamo preveč eh, pravil, Eh, eh, ki vodijo da, do tega, da podjetnike eh, primerjamo z pravzaprav oderuhi in podobno. To ni primerno, ugled se mora spremeniti. Potem pa kombinacija iz različnih sredstv, sredstev financiranja, bančna posojila, rizični kapital, državne pomoči, vse to mora biti bolj, eh, bolje koordinirano. Samo ena oblika financiranja ne bo delovala. Eh, kapitalizacija na borzbi ne bo šla, eh, lasniški kapital ne zadošča, pomembna je mešanica vseh teh stvari eh, za eh, podjetnika. Pomembno je, da se on s to mešanico dobro počuti. Potrebna je večja preglednost na trgu o možnih oblikah financiranja, o možnih mešanicah eh, financiranja. Hvala lepa. Potem eh, gospod Peter Guldemont, prosim. Hvala lepa naj komentiram to, kar je povedal gospod eh, minister Roj. V tej situaciji je eh, pomembno, da rečemo, da smo se osredotočili na eh, podjetja z inovacijami tudi na področju strojne opreme in mislim, da je zelo pomembno, da se specializiramo. EFSI uh, in uh, nova podjetja. Ne vemo, kako bo to delovalo. Videli bomo. Težko je vedno pri uh, velikih skladih. Eh. Dejstvo je, da pri skladih za spodbojanje MSP-jev velja, da so sredstva na voljo samo enkrat na leto, prijave so možne samo enkrat na leto. Se pravi, če nekdo zamudi, je pač prepozen za uh, sredstva in uh, tu so stvari, ki bi jih lahko izboljšali. Hvala lepa. Hvala lepa in ne na zadnje še gospod Michael Collins, prosim. Hvala lepa, gospod Rubik. Naj se navežem na to, kar so povedali člani odbora. Eh, gospod eh, Van Mistelroj je govoril o tem, da je veliko državnih pobud eh, in skladov. Prav imate. Veliko podpore je že tukaj. Izziv, s katerim se soočamo na nacionalni ravni, je, da je veliko Eh, pogojevanja, kje eh, mora biti nameščen eh, sklad, kje morajo delovati podjetja. Se pravi, okolik denarja je veliko umetnih ovir. Se pravi, denar je, je pa na voljo za posamezno regijo, za posamezno državo in podobno. Dostikrat je tako, da eh, je nekdo morda odkril odlično poslovno idejo, pa ne more investirati eh, zaradi eh, določenih ovir, ki jih je zastavlja Ministrstvo za finance, ker je pač neko podjetje čez mejo in podobno. Se pravi, mi moramo zagotoviti prave panevropske sklade. morda nekatere države članice, določeni sektori ne bodo videli veliko denarja, vendar tu se bodo lahko fokusirali na odličnost, na najboljše možnosti investiranja. To je logika, ki jo moramo razviti, če se želimo kosati z ZDA. Potem bi pa mi predlagali še naslednje. Sklad skladov, eh, za katerega se mi za eh, Eh, vzemamo, tu eh, bi imeli menedžerja iz zasebnega sektorja. Zakaj? Potrebne so, potrebni so globalni eh, institucionalni vlagatelji in eh, potreben je verodostojen upravitelj. In, eh, ta uh, oseba mora biti uh, tu zaradi tega, da prepričamo naprimer uh, eh, uh, zavarovalnice in banke iz EDA in podobno. Spraševali ste po ovirah za investicije. Največje ovire so zakonodajne eh, narave, naprimer eh, glede kapitalskih zahtev za eh, banke in zavarovalnice. In mislim, da si moramo ogledati te zakonodajne ovire. Potem vaše vprašanje glede EFSI-ja, ali bo uspešen. Lahko bi bil uspešen, če ne bomo ponavljali že eh, predhodno obstoječih politik. EFSI je velika priložnost, da se preizkušajo nove ideje. mi ne smemo pa samo pravzaprav nadaljevati obstoječih schem, kajti v tem primeru ne bomo uspešni. Hvala lepa, mislim, da je vse to bilo za nas zelo dragoceno. Če želimo doseči napredek na tem področju, so potrebne spodbude. Prostovoljne spodbude so boljše od obveznih kazni. E, to je tema, ki je tudi v parlamentu zelo pomembna, kajti mnogi verjamejo, da tu iz parlamenta lahko urejajo stvari bolje od tistih, ki neposredno delujejo v gospodarstvu. Mislim, da bi morali tudi razmisliti o tem, da naredimo preglednico spodbud in eh, morda eh, bi eh, nam vi lahko sporočili, kakšne spodbude lahko mi izoblikujemo na evropski ravni sporočite nam to, mi bomo to uresničili, skupaj smo močni in danes se je zbrala tukaj skupina, ki hoče res stvari eh, premakniti eh, in to je pač eh, tisto, kar je lepo pri eh, Evropi. Stvari so še vedno mogoče. In potem sedaj predajam besedo gospodu Murešanu in eh, zaključil bo pa predsednik odbora. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali, ki ste dali zanimive prispevke. Mislim, da je današnji dan dosegel svoj cilj. Zbrali smo sveže ideje in. Eh, torej, mi smo tu povabili eh, predstavnike eh, gospodarstva, združen. Eh, univerz eh, z namenom, da nam prinesete eh, nove ideje. Slišali smo, da je financiranje pomembno, da pa to ni vse. Mi kot politiki vam moramo dati okvir, v katerem boste lahko delovali. Ta okvir naj bo preprost, zanesljiv, transparenten. Iskati moramo sinergije med našimi programi in tudi, kar zadeva plačila, tudi mi moramo narediti svojo domačo nalogo eh, v povezavi z evropskim proračunom. Mi moramo seveda eh, predlagati delujoč proračun EU, ki bo izpolnjeval svoje cilje. Hvala lepa za sodelovanje. Hvala lepa tudi eh, sekretarijatu odbora za proračun, ki je to omogočil. Hvala lepa tudi predsedniku odbora, ki je podpiral to javno predstavitev in s temi besedami predajam besedo predsedniku proračunskega odbora. Hvala. Da zaključim eh, to javno predstavitev, želim izraziti svoje zadovoljstvo. Eh, razprava je bila bogata. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v eh, razpravi s svojimi analizami, strokovnim znanjem, izkušnjami. Zahvaljujem se kolegoma Sigridu Murešanu in Pavlu Rubiku, ki sta prevzela pobudo za to javno predstavitev. Torej, Evropa ima pravzaprav vse, da bi bila uspešna. Problem je v tem, eh, da ne delujejo stvari, ne delujejo tako, kot bi lahko, eh, ali pa sploh ne delujejo. Eh, morda zato, ker nimamo prave evropske vizije, s katero bi spodbudili gibanje. Financiranje je seveda pomembno, vendar zato, da bi se angažirali vlagatelji, je treba izpolniti določene pogoje. Treba je Eh, predvsem poskrbeti za dokončanje skupnega trga. Ta je preveč razdrobljen in zaradi tega se trg omejuje določenim podjetjem. Eh, treba je zagotoviti zaupanje. Seveda eh, se spominjamo grške krize, izstop iz evra ali pa ne, vse to je povzročilo negotovost in eh, prosim, zapustimo čim prej to negotovost, vzpostavimo stabilnost in zaupanje. Države morajo izvesti tudi strukturne reforme, ki eh, omogočajo konkurenčnost, dobičkonosnost MSP-jev. Včasih pogoji pač niso izpolnjeni in potem ni investicij. Eh, treba se je boriti tudi proti histeriji sprejemanja nove zakonodaje, novih predpisov. E, politika dostekrat želi izkoristiti moč in ustvarja nova pravila, korzet za e, podjetja. Želijo pač vse urediti do potankosti in tu moramo pravzaprav poskrbeti za poenostavljanje in za odpravo birokracije. Seveda je marsikaj odvisno od subvencij. Veliko eh, je prispevkov in davkov, eh, ki jih pravzaprav plačujejo podjetja. In vse to pospešuje tudi odseljevanje podjetij, eh, eh, ven iz Evrope in tudi eh, vodi v če dalje manjše investicije. Dejstvo je, da eh, prihranke lahko eh, eh, investiramo samo v proizvodnjo in zaradi tega se moramo tudi znebiti eh, zadolžitev. In, torej, mi smo prevzeli našo odgovornost. EFSI, Evropski sklad za strateške naložbe, je eh, vseevropski sklad in sedaj pozivam, naj se mobilizirajo vsi, ki so umestniki, ki so specialisti in znajo ustvariti eh, platforme na regionalni in nacionalni in drugi ravni. Eh, torej, naj pokažejo tudi, kaj je dobro, kaj ne deluje in eh, ne dvomite o tem, mi smo pripravljeni ukrepati. In seveda potem pač človeški faktor je tudi pomemben, podjetniški duh eh, in mislim, da smo danes v našem odboru pokazali, da cenimo MSP-je. pomembno je, da podjetniki poskrbijo tudi za poklicno usposabljanje, da tega ne eh, prepuščajo šolstvu, eh, saj eh, vidimo, kako delujejo stvari v Avstriji, Nemčiji, na nizozemskem, z vajeništvom ni brezposelnosti mladih. Hvala lepa za sodelovanje v tej razpravi, hvala lepa tudi kolegoma za pobudo za to razpravo. Zaključujem z optimizmom, sedaj pa je vse odvisno od naše pripravljenosti.